Good afternoon, dear colleagues. Pozdravljeni, kolegice in kolegi, gospe in gospodje, članice in člani odbora Libe. Ponovno bomo začeli po zasedanju danes do povdan. Delo bomo nadaljevali z 11. točko in sicer sklepi mačarskega predsedovanja na področju pravosodja in notranjih zadev. Slišali bomo tudi, kako potekajo pogajanja o dosijo azilu. To je najpomembnejši del zasedanja odbora Libe ta teden, kajti govorili bomo o sklepih mačarskega predsedovanja mačarsko predsedstvo je vodilo delo v Evropskem svetu. Z nami pa sta predstavnika mačarske vlade. Pozdravljamo vas tukaj. Veselimo se že predstavitve sklepov mačarskega predsedovanja. Predstavitev bo podal gospod Tibor Navraksis in gospod Sandor Pinter. On je minister za notranje zadeve. Namestnik predsednika vlade Navraksis, izvolite, beseda je vaša. Sem sepeno, so tiste tenekur. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Spoštovane članice in člani. 26. januarja 2011 sem bil v tem odboru, predstavil sem vam namene in cilje mačarskega predsedstva. Šest mesecev je poteklo in mačarskega predsedovanja je konec. Z veseljem vam lahko sporočim, da smo glavne prednostne naloge izpolnili in da smo izpolnili svoje cilje. Če mi dovolite, bi omenil le pomembnejše točke. Z veseljem pa bom seveda prisluhnil tudi vašim vprašanjem, na katera bom potem odgovoril. Ko smo pripravljali prednostne naloge predsedovanja na področju pravosodja, smo največ podarka dali človeškemu dejavniku. Želeli smo državljane EU postaviti v središče. Vsi si želimo živeti v Evropski uniji, ki je blizu evropskim državljanom in ki je prijazna do državljanov. Da bi to dosegli, je mačarsko predsedovanje uporabilo vse instrumente, ki je imelo na voljo in z veseljem vam lahko sporočam, da smo bili pri tem uspešni. Več pozornosti smo namenjali temeljnim pravicam državljanov in to je zapisano in zajamčeno tudi v listini o človekovih pravicah. To nam pomaga, da v celoti izkoristimo priložnosti, ki jih listina ponuja. Obenem pa nam to pomaga tudi opredeliti morebitne ukrepe v prihodnosti. Zato smo sprožili politično razpravo na neformalnem svetu januarja o tem, kako bi lahko politične institucije Evropske unije, predvsem Evropski svet, zagotovili zagotovile konsistentno uporabo in jamčenje temeljnih človekovih pravic. Maja smo sprejeli formalne sklepe sveta v zvezi s tem vprašanjem. Poleg tega smo sprejeli tudi direktive o izvajanju listine o temeljnih pravicah dejavnosti Evropske unije in prednosti zaradi sodelovanja na evropski ravni bodo državljanom bolj dostopne, če se bodo dejavnosti izvajale tako, da jih bodo državljani razumeli. Državljanstvo Evropske unije tako postane bolj jasno, bolj konkretno. Pravice, ki iz tega izhajajo, postanejo bolj izvršljive, bolj izvedljive, ob enem pa tudi izražamo neke vrste občutek skupnosti med evropskimi državljani. To ne prinaša samo pravne in politične razsežnosti, ampak pripomore k večji vključenosti. O tej temi smo razpravljali na svetu januarja. Takrat smo preučevali poročilo komisije o državljanstvu EU. Naslednje vprašanje povezano s temeljnimi pravicami je pristop Evropske unije k konvenciji Združenih narodov o človekovih pravicah. Ključnega pomena se nam zdi, da spodbujamo in spremljamo postopek pridruževanja. Jasno je, da morajo Evropske unije izpolnjevati zahteve temeljnih človekovih pravic. V času mađarskega predsedovanja so potekala zadnja pogajanja na strokovni ravni. Tako lahko odpremo vrata za sprejetje notranjih pravil v okviru pridržitvenega postopka. Pomoč žrtvam kaznjivih dejanj je bila tudi nekaj, s čimer smo se ukvarjali. Organizirali smo konferenco marca v Budimpešti. Namen tega je bil, da bi orisali glavne probleme v zvezi z zaščito žrtev, na to pa bi pripravili predloge o tem, kako lahko to razrešimo Če upoštevamo vse omenjamo, lahko ugotovimo, da je Mačarska izpolnila svoje naloge, ki si jih je zadala za to, da bi pomagali pri delu Evropskemu svetu, prav tako pa smo na evropski ravni prispevali k temu, da oblikujemo zelo visoko kakovosten sistem za pomoč žrtvam kaznjivih dejanj. To je bilo sprejeto na prejšnji tedenskem zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve. Tudi zaščita pravic otrok, vključno s tem, da preprečimo, da postanejo žrtve kaznjivih dejanj, je nekaj, kar je v interesu nas vseh. Kakor druge države članice, je Mačarska temu vprašanju namenila posebej veliko pozornosti okvirna odločitev oziroma okvirni sklep proti izkoriščanju in spolnemu izkoriščanju otrok je prav tako zelo pomembna. Upoštevali smo tudi sporazum Lanzaroti. Mačarska si je prizadevala tudi, da bi nadaljevali delo španske in belgijskega predsedovanja na tem področju. Sprožili smo tudi postopek sprave z Evropskim parlamentom. V okviru trialoga v skladu s tem predlogom želim še posebej omeniti to, da je to rezultat trdnih prizadevanj in veliko časa namenjenega temu vprašanju. Gospa Angelidi, v imenu parlamenta in tudi kolegice in kolegi v imenu mađarskega predsedovanja so trdo delali na tem, da bomo kmalo dosegli sporazum in upamo, da bomo lahko v času mađarskega predsedovanja še sklenili tudi pravni sporazum. Pomoč ljudem, ki živijo v revščini in zagotavljanje tega, da bi Romom izboljšali razmere Tudi s tem se je mačarsko predsedstvo ukvarjalo. Tudi sporočilo o okviru Evropske unije o strategiji za Rome je bilo sprejeto v sklepih sveta maja. Države članice so potrdile politično zavezanost k temu, da bodo sodelovali v evropskem okviru. Na področju varstva podatkov lahko povem naslednje. Na eni strani smo želeli spodbujati oblikovanje enotnega mehanizma za zaščito osebnih podatkov. To je bil naš cilj skupaj z projektom za varstvo podatkov. Obenem smo želeli upoštevati tudi sporočilo Komisije o varstvu podatkov. Mačarsko predsedovanje je izpolnilo svoje cilje na tem področju. Svet je sprejel sklepe na podlagi sporočila komisije in upamo, da bo konferenca strokovnjakov, ki se začne jutri in na kateri bodo govorili o prihodnih izzivih za varstvo podatkov, pomagala pokazati, kako nadaljevati. Še nekaj je uredno omeniti, namreč začeli smo tudi pogajanje za sporazum med EU in ZDA o varstvu osebnih podatkov. Obenem tesno spremljamo napredek na področju teh pogajanj v svetu. Tudi kar zadeva kazanske postopke, lahko povem, da je bil to pomemben cilj tako za belgijsko, kot tudi za mačarsko predsedovanje. Osnutek direktive o tem, da morajo biti osebe obveščene o svojih pravicah, je nekaj, s čimer se je mačarsko predsedstvo ukvarjalo kot prednostno nalogo. Gospa Sipel je vodila pogajanja v imenu parlamenta in dosegli smo dogovor v zvezi s številnimi vprašanji. Po mojem mnenju nas čaka le še majhna količina dela, preden bomo sprejeli dogovor, ki bo spremljal tako za svet, kot tudi za parlament. Če želimo to zagotoviti, bo, boste obe strani morali pokazati nekaj prožnosti. mislim, da smo si trdno prizadevali za kompromise in za to, da bi vam pokazali pot naprej. Zato vas lepo prosim, da nam tudi v prihodnosti pomagate doseči rezultate na tem področju. Posebno pozornost smo namenili temu, da bi nadaljevali delo na področju evropskega naloga za preiskovanje. Na svetu junija nam je uspelo doseči sporazum o splošnih načelih v tem predlogu. To pomeni, da bo polsko predsedstvo lahko nadaljevalo le z delom o posebnih preiskovalnih aktih. Tudi delo o informacijskih sistemih za davke se bo nadaljevalo. Na to temo smo organizirali konferenco aprila in 10. junija smo v svetu sprejeli splošen pristop na področju sodelovanja na področju civilno-pravnih zadev. Lahko poročam, da smo o uredbi o nadaljevanju oziroma dedovanju dosegli veliko napredka. Glavni dosežek tega predloga je, da ustvarja ali oblikuje prosto kroženje med državami članicami, kar zadeva nadaljevanje. Tako bodo lahko dediči in druge zainteresirane strani lahko vlagali in zahteve tudi čez meje v zvezi z dedovanjem. To je instrument, ki predstavlja otipljiv primer zakonodaje, ki je pripravljen v interesu državljanov EU. V pogajanjih v zvezi s tem dosjejem smo morali zagotoviti, da bodo državljani lahko lažje uveljavljali svoje pravice na področju dedovanja in če se pojavi potreba, lahko zagotovimo dvojne pravne postopke, po drugi strani pa ne smemo posredovati tam, kjer imajo države članice izključno pristojnost. Pogajanja so bila uspešna, pogajanja smo zaključili s prijetjem političnega svežnja, ki je bil sprejet na svetu za pravosodje in notranje zadeve. Tudi uredba o izvrševanju civilnih sodb in tudi predlog tako imenovan Brusel 1 in sprememba tega predloga tudi pri tem smo imeli uspeh in to je bila naša prednostna naloga. Sprejetje v prvi obravnavi se je nadaljevalo tako, da smo sprejeli osnutek besedila sveta, to pa je bila podlaga za kodifikacijo v nadaljevanju. Kolegice in kolegi, z veseljem vam sporočam, da smo v času mačarskega predsedovanja dosegli velik napredek na številnih dosjeh na področju pravosodja. Zahvaljujem se državam članicam in parlamentu za njihovo pomoč, tudi za njihovo strokovno pomoč, zato da smo lahko izpolnili cilje mačarskega predsedovanja. Tudi našim prednikom, Belgicem in Špancem se zahvaljujem za to, ker so opravili tako dobro delo, da smo prevzeli zelo dobro pripravljene dosjeje. triju Poljska, Danska in Cipr želim obilo uspeha. Zagotoviti želim tudi, da bi še naprej tako dobro in koristno sodelovali. Hvala še enkrat za vašo podporo. Hvala lepa, hvala za predstavitev, ki je bila zelo jedrnata. To nam bo prav gotovo koristilo, kaj ti predvideni razpored za to predstavitev in za razpravo je ura in pol. O tej točki lahko govorimo do pol petih. Potem bomo glasovali o številnih poročilih. Predlagam, da tisti, ki imate druge obveznosti, to upoštevate. Sedaj bo gospod ministr za notranje zadeve Sandor Pinter imel svoj uvodni govor, potem pa bomo imeli govornike najprej koordinatorji, vsak za politično skupino, potem pa še člani. Dva kroga vprašanj bomo imeli, ter potem odgovore, tako da bosta oba ministra lahko prišla do besede. Običajno tako potekajo predstavitve, zato da lahko spregovorita oba. Izvolite, gospod ministr. Sem sepen, elnök úr. Hvala lepa, gospod predsednik. V veliko veselje mi je, da sem spet lahko v vaši sredi. Povedati želim nekaj besed o tem, kaj smo želeli doseči in kaj smo dosegli. Jasno smo izrazili svoje prednostne naloge in tudi svoje cilje. Že vnaprej želim povedati, da se s tem zaključuje delo prvega trija predsedovanj po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Povedati vam moram, da smo delo opravljali na podlagi časovnice, ki je bila pripravljena vnaprej. Upoštevati smo morali tudi časovnico naših predhodnikov in tudi Lizbonsko pogodbo ter upoštevati tudi vas, Evropski parlament. Vse to smo morali upoštevati in zahvaljujem se vam za delo, ki smo ga skupaj opravili. Naša podpora nam je zelo koristila. Začeli smo z bojem proti organiziranemu kriminalu. Od leta 2000, od štokholmskega programa naprej, nihče tej temi ni posvečal posebne pozornosti. Preučevati smo morali socialne spremembe in spremembe na področju boja proti organiziranemu kriminalu. Nismo imeli jasne podobe, kakšno je trenutno stanje, niti si nismo predstavljali, kakšne metode uporabljajo organizirane kriminalne združbe. Vendar delo nam je uspelo in rezultat tega je naslednji pripravili smo knjigo in zgoščenko. Tukaj je zapisano vse, kar smo dosegli. Sodelovalo je več držav članic, zagotovile so svoje izkušnje s policisti, strokovnjaki in tako smo lahko pripravili ta priročnik, priročnik najboljših praks. parlamentu želim predstaviti naše delo. Gospod predsednik, tukaj je kopija knjige in zgoščenke, seveda je na voljo še več kopij. Želeli smo okrepiti zaupanje med parlamentom in svetom. To pomeni, da smo morali preučiti različne vprašanja. Želim se vrniti k temu, kar je povedal gospod Koelje v svojem poročilu. Omenjali smo to, da bi več pozornosti namenili sodelovanju, še posebej kar zadeva zaupne dokumente in dostop do zaupnih dokumentov. To je postalo zelo relevantno, ko smo govorili o pristopu Bolgarije in Romunije k šengenskemu območju. Veliko korakov smo naredili k temu, da bi se približali rešitvi odprtih vprašanj, zato da bo mogoče, da imajo poslanci dostop do teh dokumentov. Še eno področje organiziranega kriminala je kriminal na področju računalništva informacijske tehnologije. Leta 2001 je bila oblikovana konvencija sveta v Budimpešti. Tam smo zapisali, kako bo Evropska unija izvajala boj proti kibernetskemu kriminalu. Številne države so parafirale sporazum, ampak žal moram povedati, da deset držav članic EU tega še ni storilo. Vsekakor pa smo videli sprejete številne korake na področju boja proti kibernetskemu kriminalu. Sporazum je tukaj predstavljal zelo pomembno osnovo. Poskušamo doseči še več napredka. Preučevali smo tri specifična področja. PNR z Avstralijo, Kanado in ZDA. Kar zadeva Avstralijo, mislim, da smo tik na tem, da bomo sporazum tudi dosegli to ne drži za Kanado. Kar zadeva ZDA, pa mislim, da bo dopotrebna še dodatna pogajanja. Pomembni so prumski sklepi. Ko smo prevzeli predsedovanje, smo bili pripravljeni na delo na treh ključnih področjih. Želeli smo si preučiti vprašanje prstnih otisov in tako naprej. Povem lahko, da je 15 držav članic sprejelo vsa tri vprašanja v okviru prijomskega sklepa. Upamo, da se bo pridružilo še več držav članic. Seveda še naprej želimo ohraniti interes za boj proti terorizmu od 11. septembra 2011. Je terorizem zelo pomembno vprašanje, kmalo nas čaka obletnica tega, kakor veste. Je Osama bin Laden želel izvesti napad na ZDA. Opozorili smo države članice, na potrebo po izmenjavi mnen. Upamo, da bo to potekalo zelo tekoče, želimo pa si preprečiti vse morebitne negativne posledice. Ko govorimo o širjenju šengenskega območja, vidimo, da smo imeli nekaj usponov in tudi nekaj pacov. Opredelili smo prednostne naloge, naše mnenje je bilo, da bo to ena preprostejših nalog, ki so nas čakale, ampak pojavile so se težave. Naprimer, Bolgari niso bili tehnično dovolj pripravljeni in januarja sta francoski in nemški ministr za notranje zadeve izrazila svoje pomisleke o tem, da bi se ti dve državi pridružili šengenskemu območju. 15. marca je Bolgarija izpolnjevala tehnične zahteve in na podlagi trdega dela sveta smo lahko na zadnjem zasedanju sprejeli skupne sklepe sveta. To pomeni, da bo septembra še en pregled, ali države izpolnjujejo tehnične zahteve. Države, državi že izpolnjujejo te tehnične zahteve, tako da to ni problematično, ampak preučiti je treba tudi pravosodni sistem, ali tudi pravosodni sistem izpolnjuje zahteve septembra, pričakujemo, da bomo lahko tudi tukaj izpolnili svoj cilj. V zvezi s Šengdom se je pojavilo še eno vprašanje, ali bi ga bilo treba na nek način zajeziti, tako da bo šengenski sporazum lahko ostal trajnosten. V okviru Evropske unije in med državljani EU je Eden največjih dosežkov svobodno gibanje ljudi, mislim, da se temu dosežku ne bi smeli odpovedati. Vsekakor pa moramo spoštovati te dosežke, ampak upoštevati tudi nevarnosti, ki se lahko zaradi tega pojavijo na šengenskih mejah. To so novi izzivi, upamo, da bomo v prihodnosti lahko te izzive ustrezno rešili naše predsedovanje in prihodnjo. Polsko predsedovanje se bo ukvarjalo s tem. Spremljamo tudi dogodke v Severni Afriki, Libiji, Tunisiji in Egiptu. Mislim, da bi tukaj morali povdariti, da smo pripravili hiter, učinkovit in dober odziv na dogodke, Zagotovili smo tudi centr za spremljanje in zagotavljanje informacij. Sprejeli smo tudi številne kratkoročne ukrepe za olajšanje situacije. Južnim državam članicam smo zagotovili številno in obsežno finančno pomoč, zato da bodo lahko ustrezno rešile problem novih nezakonitih priseljencev. Govorimo o sotih milijonih evrov. Kratkoročne in hitre rešitve smo zagotovili. Tudi kar zadeva Frontex, tudi tukaj smo ukrepali zelo hitro. Številni ljudje so izrazili priznanje zaradi tega. Omeniti moramo še posebej razmere na Malti. Glede na to, kakšen, kakšna je velikost države, je Malta morala se spopasti z zelo velikim pritiskom. Izvati smo začeli načelo solidarnosti in zaradi tega je bilo 1014 beguncev sprejetih strani drugih držav članic, zato da je bil pritisk na Malto nekoliko manjši. 174 beguncev iz Čada smo prav tako vrnili nazaj domov ne smemo pa pozabiti, da smo ob kratkoročnih izjemnih ukrepih sprejeli tudi številne druge dejavnosti, naprimer organizirali smo lete, zato da bi državljanom EU pomagali, da se vrnejo nazaj domov. Poskrbeti smo želeli tudi zato, da je Evropska unija še vedno ustrezno zastopana v Libiji. Mačarsko predstavništvo še vedno ostaja tam, torej so še vedno prisotni v Libiji. Ko smo začeli govoriti o prednostnih nalogah in o ciljih, je bila zelo pomembna Grčija. Stvari so se medtem spremenile, kajti Cipr, Malta in Italija so se prav tako spopadali s, probla, s problemi in zaradi tega so bili v ospredju. Ena pomembnejših nalog, s katerimi smo se spopadali, je bila preučevanje azila. Tukaj imamo rok, kajti Stokholm leto 2012 opredeljuje kot rok, do takrat je treba doseči rezultate. Nekaj rezultatov smo sicer dosegli. 11. aprila sveta PNZ smo sprejeli s amandma direktive o statusu stalnega bivališča. Naše mnenje je, da je bilo to zelo dobro. Dosegli smo tudi napredek pri spremembi direktive o kvalifikacijah. Kolikor vem, je trialog v fazi spravnega postopka, in upam, da bomo videli še nadaljna prizadevanja v tej smeri. Kar zadeva uredbo Dublin, govorili smo o. o prekinitvi uredbe Dublin. Nekatere države članice so izrazile samo zadržanje. To so bile Mačarska, Grčija in Malta. Nikogar nismo poslali nazaj v skladu z določbami iz uredbe Dublin. Svet, razen ena država članica, ima soglasno mnenje v zvezi z Eurodak, Eurodakom policijske sile in preiskovalci imajo dostop do zbirke podatkov Eurodac. Seveda svet in komisija sama tega ne moreta zagotoviti, zato za končni rezultat potrebujemo tudi vašo pomoč. Kar zadeva ponovno naselitev in dosije na to temo, tudi to smo preučevali januarja na sej odbora Libe, ko sem predstavil prednostne naloge mačarskega predsedovanja, sem o tem govoril. Poskusili smo pripraviti kompromisni predlog rešitve in prepričan sem, da bodo tudi prihodnja predsedovanja lahko nadaljevala delo v tej smeri. Če si ogledamo urad za podporo azilu, 19. junija bo začel delovati. Gospod Sargentini je imel vprašanje o prednostnih nalogah. Izvedenih je bilo več analiz, vendar nobene odločitve. Mislim, da lahko ta korak naprej štejemo kot pozitiven. Omenjamo tudi enotno dovoljenje tudi v zvezi z nezakonitim priseljevanjem. Veliko upanja polagamo v to. V zadnji razpravi junija smo bili zelo blizu sporazumu. Naslednji teden, v času neformalnega trialoga, upam, da bomo dosegli rezultate. Kar zadeva transferje med družbami. Tudi o tem smo govorili, to je bilo eno od enostavnejših vprašanj. Vse države članice so si tega želele, vsi si želijo, da bi mednarodne družbe delovale v državah članicah. Vendar dokončnih rezultatov še nismo dosegli. Imamo osnutek koncepta, ki je pripravljen. Razmere pa so podobne kot pri osnutku direktive o sezonskih delavcih. Kar zadeva koordinirane ukrepe in prizadevanja za boj proti nezakonitemu priseljevanju, sprijeli smo strategijo. 19. junija bomo to strategijo, upam, da sprejeli. Preučevali smo tudi uredbo Frontex. To je bilo ključno vprašanje. Vem, da je Evropski parlament tej temi namenil še posebej veliko pozornosti. 300 predlogov sprememb je bilo vloženih na prvi predlog, 103 pa so bili predloženi v svetu. Želeli smo doseči sporozum, rešili smo približno 100 predlogov, 3 nas še čakajo. Upam pa, da bomo kmalo dosegli rezultat tudi na tem področju, zato da bomo lahko s parlamentom dosegli sporozum v bližnji prihodnosti. V bistvu je to vse, kar sem želel povedati. Hvala še enkrat za vaše sodelovanje, hvala za vašo podporo. Upam, da tudi vi menite, da je bilo naše delo uspešno in da smo dosegli rezultate. Hvala. Sedaj bomo začeli z razpravo. Prosim, da se držimo časa prosim upoštevajte, da imamo na voljo le nekaj časa. Gospa, gospoda ministra sta vam že podala številne informacije. Poleg tega so vam informacije na voljo. Zato prosim, da se omejite na dve minuti, tako da imamo lahko sedaj najprej prvi krok za vsako politično skupino, na to pa bomo dali besedo še ostalim poslancem. Najprej predstavnik EPP, to je gospod Sogor, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Izrekam dobrodošljico. Do obima ministroma v imenu EPP in hvala za upravljeno delo tekom mađarskega predsedstva. Gospod Pinter je pravzaprav že odgovoril na moje vprašanje o Schengnu in sedaj vidim, da je datum za nadaljno razpravo torej september. Torej nimam nadaljnih vprašanj, to bi bilo vse. Hvala. No. Hvala. Sedaj pa gospod Moraješ za socialiste. Izvolite. Upal sem, da bo prvo vprašanje daljše, tako da sem lahko pripravil, no, kakorkoli že. Najprej hvala bi vam ministroma, ne glede na naše politična stališča. Mislim, da je to bilo zelo intenzivno obdobje za vprašanje pravosodje in notranjih zadev. Ne bom se spuščal v podrobnosti, rad bi izrazil določene skrbi, ki jih imamo ob koncu predsedstva prvo področje, ki bi, ki bi se ga dotaknil, je pomembnost naše skupine, to je Evropska odredba za zaščito. Presenečeni smo, da svet morda ne bo mogel nadaljevati s prejemom te direktive. Zgodovina je jasna, torej svet in parlament se zelo zavedata svojih odgovornosti, vendar prišlo je do težav glede področja porabe ali se omejiti na kazenske zadeve ali ne. In zanima me, ali minister ve, da smo se danes eh, na sestanku odbora Libe in FAM eh, dogovorili, da bi morali nadaljevati vsaj do drugega branja koalicija državljanov in drugih, ki si želijo, da bi dejansko prišlo do spreta te odredbe torej vsi ti ljudje si ne želijo, da smo zgubili zgolj, torej leto dni zgolj zato, da ne bi nič dosegli zaradi nekih političnih razhajanj. Pripravljeni smo v parlamentu delati tudi na sprejetju Evropske odredbe za zaščito na civilnih, eh, v civilnih zadevah. Vendar zanima me, torej, kaj vi menite o tem delu zakonodaje, za katero smo si želeli, da bi, da bi ga uspešno sprejeli. Drugi kolegi bodo še govorili o azilu, sam pa bi nekaj povedal v zvezi s tem oziroma vprašal gospoda Pinterja. Omenili ste azilni svežen. Cenimo delo, ki ste ga pravili, vendar pa nas v naši skupini skrbi to, da bi si želeli videti več kakovostne zakonodaje do leta 2012. Rok 2012 je precej uh, kratek rok, torej to ni zgolj vprašanje za mađarsko predsedstvo, saj je več predsedstv eh, pravzaprav sodelovalo pri tem delu in niso pa dosegli bistvenega napredka. Mi bi si želeli kakovostnega eh, zakonodaje, kakovostnega napredovanja tudi na osnovi Eurodaka. Vsekakor bi se vam zahvalil, da ste tudi omenili vprašanje eh, zakonitih migracij. To je občutljivo področje in vendar je bil dosežen določen napredek. Torej bi tako pozitivno zaključil svoj prispevek. Pa Weber, izvolite. Hvala. Hvala obema ministroma, da sta prišla in hvala za njeno predstavitev. osredotočila sta se na dosežke, sedaj pa bi rada izrazila dočne skrbi, ki jih imamo ob koncu mađarskega predsedstva. Obstajajo še določena nerešena vprašanja in sprašujemo se, kako bo to obravnavalo prihodne predsedstvo, kakšna je vaša dediščina. Drznila bi se reči, da glede zaščite otrok, glede poročila Anželili smo še daleč od sporazuma, ravno nasprotno, določena zelo težavna vprašanja je še treba obravnavati in želeli bi se več fleksibilnosti strani sveta. Prav tako smo se prej pogovarjali, pred odmorom smo se pogovarjali o vprašanju enake obravnave, ne glede na njihovo starost, eh, raso, morebitno invalidnost, spolno smerjenost. No, glede tega se ni nič zgodilo pod mađarskim predsedovanjem. Poleg tega, kljub določenemu napredku, ki je bil dosežen glede Frontexa, pa vseeno mislim, da glede azilnega svežnja smo lahko zaskrbljeni, lahko smo zaskrbljeni glede prihodnosti. Dublina 2 se sploh niste lotili Omenili ste situacijo v Grči, torej očitno je, da je Dublin 2 treba uh, obravnavati. No, glede azile in migracije, ne povem, da sta to dva dosjeja, glede katerih smo si želeli uh, več napredka, želeli smo, da bi EU bila glavni mednarodni akter, pravzaprav pa je bilo malo storjenega s tem v zvezi. Kar zadeva dostop do dokumentov, naj povem, da je to bila zelo uh, neposrečena situacija za mađarsko predsedstvo, saj nam niste pomagali pri tem, da bi imeli dostop do zaupnih podatkov, ravno nasprotno. Od vas smo dobili več dopisov, kateri ste zapisali, da le predsedujoči, eh, poročevalci, koordinatori uh, eh, imajo dostop. In porabili smo veliko uh, časa za to, da smo recimo prepričali bolgarske in romunske oblasti, da bodo ti organi nam razkrili o, o, dokumente, zato da smo lahko razrešili situacijo, v kateri smo se znašli. Skratka, nimam konkretnega vprašanja s tem v zvezi, vendar me zanima, kako si vi predstavljate, da bo polsko predsedovanje nad, nadaljevalo vaše delo. Ne, gospa Keller, izvolite. Hvala. Da, to je bilo zelo intenzivno. Uh, zelo intenzivne pol leta na področju notranjih zadev in dva glavna izziva za EU sta bila šengensko vprašanje in druga je bilo eh, revolucija v Severni Afriki. To je torej vse povezano z našim delom. Glede šengna smo lahko gotovili, da so države članice mm, eh, bile zelo um, pozorne na različne vprašanje. Imeli smo pravzaprav nekakšno evropsko krizo, saj smo se uh, dotaknili glavnih vrednot EU, no strani sveta in predsedstva pa nismo slišali kaj dosti in želela bi si, da bi več storili s tem v zvezi, saj je svet na vse zadnje institucija EU in bi morala zagovarjati vrednote EU. Enako velja za revolucijo v Severni Afriki. V Severni Afriki prihaja do demokratičnih revolucij in Predstavljali smo si, da bo predsedstvo pozdravilo te revolucije, da, bodo, da bo podprlo eh, države v svojih demokratičnih procesih. No, ravno nasprotno pa smo videli le to, da eh, smo slišali strah, strah pred migranti, prihajajo migranti, kaj bomo naredili. In to se mi je zdel popolnoma napačen pristop. Raje bi videla eh, progresivno delovanje strani sveta, predsedstva in bi rekli, da pomagali bomo tem državam, pomagali bomo tem ljudem, sprejeli bomo migrante in mislim, da ste iz Malte predstavili, oziroma predstavili nekih 200 uh, ljudi. Mislim, da to ni nek znak solidarnosti. V Tuniziji je še veliko ljudi, ki prihajajo iz subsaharske Afrike in za njih nismo nič storili kot mi je znano, je komisija predlagala določene stvari, vendar tega države članice niso podprle. Ne vem, ali ste vi bili proti vsem ostalim državam članicam, kakorkoli že, bilo bi zanimivo slišati, kakšno je vaše stališče, kaj ste storili za to, da bi uh, zagovarjali Schengen in uh, varstvo človekovih pravic v okviru, oziroma v okviru dogajanja v Severni Afriki. Uje, gospod Tavareš, izvolite. Obrigado, senjor prezident. Hvala, gospod predsednik. Vsa predsedstva v določenih področjih pokažejo vodstvo bodi si zato, ker koordinirajo zadeve ali pa imajo neke eh, nove pobude oziroma se odzivajo na dogodke. Iz vaših sklepov lahko rečemo, da Mačarska pravzaprav ni bila voditeljica na nobenem področju. Vemo, da je bilo težko uh, vodilni na področju človekovih pravic na Mačarskem. To je težko in če vidimo, kaj se je nedavno zgodilo z ustavo, z medijsko zakonodajo na mačarskem, je jasno, da so na mačarskem težave. Potem Schengen, to je ključni stebr za evropske državljane. Prišlo je do notranjih nesporazumov glede tega in mačarska pravzaprav ni eh, znala obvladati tega nesporazuma med eh, državami, niso se znali odzvati na krizo, do katere je prišlo. Imeli smo uh, krizo v Severni Afriki, na to se tudi niste odzvali in glavni izzivi, s katerimi se je morala spopasti Mačarska, so bili povezani z nečem, na kar se niste prav nič odzvali. Prav tako niste predstavili nobenih novih idej, Mislim, da ste bili pod pritiskom, da bi predstavili nove ideje glede beguncev. No in takrat ste imeli nek predlog in parlament je moral dolgo čakati, da smo ta predlog slišali. Mi smo zato prosili že pod belgijskim predsedstvom, pod španskim predsedstvom in na koncu smo dobili predlog, ki smo mu hitro pripravili kontrapredlog, nismo pa dobili nobenega odgovora strani Mačarske. Morda bi nam sedaj lahko kaj povedali nekaj glede našega predloga. Nimam več veliko časa, vendar naj povem, da bi razprava olajšalo dejstvo to, da EPP ni na razpravi in da niso najbrž želeli priti na sestanek, saj eh, najbrž niso želeli ocenjevati tega, kar se je zgodilo pod mađarskim predsedstvom. Gospod Šogar je predstavljal EPP, zato je tudi dobil prvi besedo in seveda lahko se odloči, da pove, kar želi. Prvi je dobil besedo in ravno zato, ker on predstavlja EPP. Sedaj bomo slišali prvi krok odgovorov strani obeh ministrov.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 tudi zato, ker sta. Ker je, Bel, ker je belgijsko-španski in mađarski trio to imel za eno od svojih pomembnih prioritet. Vendar že na samem začetku našega predsedstva je bilo jasno, da ne bomo dosegli uh, napredka. Želeli smo iti naprej, želeli smo doseči napredek. Preučevali smo predlog komisije o vredbi za zaščito. 18. maja je komisija predložila celovit svežen glede zaščite žrtev, ki ga lahko razdelimo na dva glavna dela. En segment obravnava zaščito žrtev kaznjivih dejanj in špansko predsedstvo je postavilo številne predloge in Potem smo imeli pa še po drugi strani zaščitne ukrepe na področju civilnih zadev. In jasno nam je bilo, da lahko dosežemo viden napredek le, če bomo dosegli Eh, sprejetje za oba segmenta, ki pa ju je treba začasno ločeno obravnavati in z različno hitrostjo. Torej posebej kaznivi eh, del, ki obravnava kazensko zakonodajo in posebej tistega, ki obravnava civilno zadevo. No, seveda pa se je skazalo, da sta oba dela tesno povezana in da jo je treba skupaj obravnavati. No, zaradi vsega tega smo težko dosegli nek napredek. Je pa res, da smo vseeno eh, premagali to stagnacijo, v kateri smo se znašli. Sedaj še nekaj glede vprašanja gospire Nate Weber. Glede zaščite otrok pred otroško pornografijo. Tu govorimo o sprejetju novih ok ukrepov. Mi smo dosegli precejšen napredek, imeli smo šest trialogov v zadnjih šestih mesecih. In skušali smo priti do nekega zaključka na določenih področjih. Trialog še poteka. Eno od teh področjih, področji je blokiranje spletnih strani, ki vsebujejo pornografijo, oziroma da se jih odstrani. Drugo vprašanje pa je napeljevanje oziroma zapeljevanje otrok, tako imenovan grooming. Teh vprašanj še nismo uspeli popolnoma rešiti tekom trialoga. No, na številnih področjih pa smo vseeno uspeli se premakniti uh, v pogajanjih. Spraševali uh, ste nas, da naj vprašamo svoje kolege glede tega, da moramo biti fleksibilni. Če želimo imeti fleksibilnost, lahko dosežemo hitre rezultate. Potem vprašanje diskriminacije med spoloma in predlog glede diskriminacije. No, to ni mandat sveta PNZ, tako da vam tu ne morem kaj dosti povedati, to je v pristojnosti sveta EPSKO. No, mislim, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Sedaj pa gospod Pinter, izvolite. Hvala. Naj, najprej povem nekaj nasplošno, kar je povezano z vsemi vprašanji. Mađarsko predsedstvo pravite, da ni imelo voditeljstva. No, naj vam predstavim nekatere številke. Imeli smo 25 sklepov sveta pod mađarskim predsedstvom, imeli smo 12 eh, sklepov sveta, ena uredba je bila sprejeta in tudi ena direktiva. Če si ogledamo dosjeje, naj povem, da smo bili zelo zavezani k temu, da bi sprejeli ukrepe in smo bili zelo pozorni na to, da bomo zaključili delo e, na direktivah, ki temelijo na primskih sklepih. Kar zadeva Frontex, smo imeli le tri stvari, glede katerih smo se morali strinjati, zato da bi dosegli sporazum. Torej, tu moramo doseči le še dogovor glede vprašanja transporta in potem bomo to vprašanje zaključili. Poleg tega smo tudi dosegli določen napredek pri nekaterih drugih zakonodajnih predlogih, tako da mislim, da lahko rečemo, da smo vseeno dosegli nek napredek v zadnjih šestih mesecih. Gospod Morajš je spraševal o azilnem svežnju in o roku 2012. Da, popolnoma prav je, da veliko dela bo še treba opraviti, če bomo želeli zaključiti svežen skladno z rokom, kot ga določa štokholmski program. Vendar naj povdarim, da vprašanje direktive o stalnem bivališču je že bilo torej, sprejeto. Imeli smo dolge razprave, trdo delo in gotovo bomo prihodni teden prišli do sporazuma. Naj še povdarim, da. Na tem področju smo recimo obravnavali direktivo o sprejemu. Začeli smo pogajanja 9. junija. To pa bomo predstavili svetu 1. julija. Kar zadeva uredbo Eurodac, to je zelo pomembna uredba. Tudi Renate Weber je to omenjala. 26 držav članic si želi, da se to zgodi da se to obravnava. Saj želijo, da bi organi pregone imeli dostop do baz podatkov. In upam, da bo to razrešeno v prihodnosti. Potem ste omenjali še ponovno naselitev. Uvodoma sem dejal, da bomo dobili neke kompromise in mislim, da če se gledamo azilni svežen, lahko rečemo, da smo tu dosegli uh, uh, um, presešen napredek. Uh, sprejeli smo številne kompromise in delamo še na odprtih vprašanjih. Gospa Weber, rad bi vam rekel, da kar zadeva Schengen, ste povda, vi ste povdarili šengensko vprašanje. Mislim, da znotraj sveta ni prišlo do krize. Saj tu govorimo pravzaprav o največjem dosežku za naše državljane in da Schengen nikoli ni dejansko bil ogrožen. Mislim, da smo se primerno odzvali na situacijo, ki je nastala. Nismo pa videli nekih velikih ovir za prost pretok ljudi. Torej, ljudje so lahko prosto potovali, pa tudi njihova varnost ni bila ogrožena v svetu smo sprejeli priporočila in sprejeli skupne sklepe sveta. In septembra pa se bomo lahko pogajali o datumu, kdaj bosta Bolgarija in Romunija se lahko pridružili Schengnu. Torej, s tem smo odprli uh, pot, da se tudi oni dve pridružita Schengnu. Tudi to je pomemben napredek. Gospa Keller naj vam povem, da kar zadeva Schengen, smo se dejansko zauzemali za to v svetu in smo bili zelo zauzeti. Kar zadeva Severno Afriko, noben državljan EU ni umrl, evakuirali smo državljane iz Libije, evakuirali smo družine iz Libije, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in zunanje zadeve so potovali v Libijo, tudi gospa Malmstromova je potovala v Libijo, sam sem šel na Malto, da bi dejansko videl, kakšna je tam situacija glede beguncev. Torej, dejansko smo nekaj počeli, šli smo na teren in kar zadeva nadzor naj povem, da smo tudi uh, aktivirali centre za nadzor. Torej nismo uh, nič zamujali, lotevali smo se zadev takrat, ko, ko je bilo potrebno. In mislim, da dejansko ni prišlo da, no, do, do nobenih težav za državljane EU. 100 milijonov evrov je bilo namenjenih kot finančna podpora državam članicam, ki so bile izpostavljene največjim migracijskim pritiskom. Kaj še bi lahko storili glede Severne Afrike? Ne vem, če je ravno svet PNZ pristojen, da bi storil še kaj več. Mislim, da ne smemo pozabiti, da je 1014 beguncev bilo preseljenih iz Malte, ne le 200, poleg tega so bili preseljeni oziroma vrneni tudi državljani Čada, torej tu je dejansko prišlo do nekega uh, dela, nekega napredka, izkazala se je odločna solidarnost. In mislim, da nam je to vse pomagalo pri našem delu. Gospod Tavareš.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 sveta. Mi bi se vsekako zahvalili parlamentu za vašo podporo. Upam, da sem vam se lahko primerno odzval na vaše vprašanje. Hvala. Thank you. Thank you, Hvala, gospa ministra. Naj vaj obvestim, da Evropska odredba za zaščito je bila predmet razprave v odboru Libe in FAM danes do povdne. Imeli smo skupno zasedanje do povdne, torej odbor Libe in odbor FAM in člani odbora, ki so sodelovali na tem skupnem sestanku, so mi naložili naj, naj, naj napišen dopis mađarskem predsedstvu, pa tudi polskem predsedstvu, prihajajočem polskem predsedstvu, zato da povdarimo, kako pomembno je to vprašanje za oba odbora v tej hiši. Tu gre za prednostno nalogo in Nam se je zelo pomembno, da zaščitimo žrtve kaznjivih dejanj. pa tudi žrtve nasilje nad, med spoloma. In torej, o tem sem želel obvestiti. Sedaj bomo začeli eh, z novim krogom vprašanj, drug krog vprašanj, sedaj najprej gospod Šogor, morda se bo odzval na to, kar smo prej slišali. E Gospod predsednik, bom začel v mačarščini. Nisem govoril na dolgo in široko, želel sem se le zahvaliti ministroma za to, da sta, se, eh, da sta zagovarjala naše stališče tako glede eh, medijske zakonodaje kot glede ustave. Sedaj bi rad povedal, da sem Jaz pristojen za to, da predstavljam EPP in gospod Dias Demera eh, in jaz zastopam v EPP. Upam, da vas nisem motil, zato se vam opravičujem, vendar gospod Imčo me je vprašal dvakrat in zato bi sedaj rad odgovoril v romunščini. Torej, rad bi spregovoril v romunščini. No, prej sem pa govoril v mađarščini, zato ker so znani predstavniki mađarskega predsedstva. Hvala. Gospod Šogor, nihče ni prisiljen, da bi razlagal, v katerem jeziku se izraža tako da lahko seveda govorite v mačarščini, romunščini. Vedno ste dobrodošli, da se oglasite in poveste, kaj menite, bodi si osebno, bodi si imenu svoje skupine. Sedaj pa, gospa Genis, izvolite. Sama bom spregovila o mačarščini. Hvala za vaše izjave danes popovdne. Veliko smo slišali glede Schengna, to je bil gotovo glavni izziv, s katerim ste se spopadali tekom predsedstva in veseli me, da boste Bolgarija in Romunija se kmalo pridružili Schengnu. Številna pričakovanja so bila, povez, so bila predstavljena in eh, veseli me, da smo dosegli odločen napredek. Je pa še eno vprašanje, ki bi vam ga rada zastavila. Mačarska vlada je ponudila pomoč prosilcem za azil. Ali je Mačarska dejansko sprejela kakšnega begunca ali migranta? Okoli 34 tisoč ljudi je prišlo na Lampeduzo in Malto. 200 ljudi je bilo sprejetih v druge države. To se zdi majhna številka. Zanima me, kakšno vlogo je odigrala Mačarsko, ali pa je bila proaktivna ali pa je imela bolj neko stransko vlogo. Gospod Navracic, kaj pa horizontalna direktiva proti diskriminaciji? Mi kot parlament smo si želeli, da se glede tega nekaj stori, vendar se zdi, da se sedaj tega na svetu ne obravna. Potem še vprašanje romske strategije kakšen napredek je bil tu dosežen. In potem imam še vprašanje glede mađarske ustave. Ali smo imeli kakšne sklepe sveta glede temeljnih pravic? Govorili ste, da je EU skupnost vrednot. No, videli pa smo, da Mačarska ni bila ravno svetu zgled na tem področju. Zato bi vprašala ministra tudi glede tega, eh, kaj vi o tem mislite. Vi ste uh, Torej, namestnik ministra za pravosodje in vaša bistvena uh, odgovornost je za to, da se sprejema kakovostna zakonodaja na osnovi uh, ustave. In ali imate kakšne posvetovalne postopke, predem sprejemate pomembno zakonodajo, ali upoštevate pravno državo in pravice državljanov? No, ne bom šla v podrobnost, glede na to, da nima več veliko časa, vendar. dosegli, smo, do, dosegli ste pomembne rezultate, to seveda priznavamo, vendar kaj ste storili glede resolucije o medijski zakonodaji? Lahko pride še do druge resolucije v Evropskem parlamentu glede tega do konca mađarskega predsedstva. In to je nedvomno vplivalo na vzdušje med vašim predsedovanjem. Zanima me, kako ste sodelovali pri uh, oblikovanju štave. Vikstrom. Nekaj bi tudi sama vprašala glede skupnega zilnega sistema. Rok se hitro približuje. Sama sem poročevalka za uredbo Dublin 2. In moram biti zelo poštena. Imela sem velika pričakovanja od mađarskega predsedovanja. Bila sem pripričana, da boste vi odblokirali slepo ulico, do katere je prišlo uh, v svetu. Upala sem, da bomo dejansko uh, prišli do nekega ogrodja za azilni sistem. In zanima me, kakšno je vaše mnenje, ali ste zadovoljni z napredkom, ki ste ga dosegli glede azilnega svežnja? In poleg tega me zanima, kakšen mislite, da bo vpliv oziroma je bil vpliv uh, direktive o sprejemu. Ali sedaj, sedaj boste malo zaključili svoje predsedovanje, ali nam lahko poveste, kakšne stvari morda, ki še niste povedali, uh, ali, lahko, ali se lahko veselimo tega, da bodo morda prihodne predsedstva lahko deblokirala situacijo, eh, v kateri smo se znašli, tako da bomo lahko čim hitreje imeli trialog glede tega zelo pomembnega vprašanja. Pa Sipel. Then, Madame Guillaume. Ne, potem pa gospod Guillaume, izvoli. Merci beaucoup. Euh, dans le cadre... Hvala. Mm, danes ste govorili o azilnem svežnju. To je zelo pomembno vprašanje za vse poslance. Govorili ste o napredku, navedli ste odločene dokumente. In seveda je vprašanje, kako visoko postavimo svoje kriterije. Nisem tako optimistična glede vašega napredka, ki ste ga vi uh, navedli glede določenih uh, zakonodajnih aktov. Torej, ne bom se spuščala v to, kar ste povedali glede dokumentov, naj povem pa, da ste uh, se zelo zavzeli za to, da bi, dos, da bi uspeli doseči rok 2012. Mislim, da smo poslanci zelo zauzeti za to, da bi dejansko dosegli potreben napredek na tem svežnju. No, seveda ima pa tudi občutek, da je prišlo do določenega odpora tekom razprave, da je prišlo do določenega zavračanja strani držav članic. Vi ste optimistični? Ali bi mi lahko, ne, ali bi mi lahko bili kaj optimizma glede samega nadaljevanja eh, dela na tem svežnju? Platford. Uh, Hvala lepa, predsednik. Mislim, da se je mađarsko predsedstvo soočalo z izjemno težkimi razmerami na področju PNZ. Tam sicer nikoli niso enostavne in tudi obseg dela je vedno večji. Dejstvo pa je, da je bilo vsaj kar zelo težko delati z velikimi povdarki na priseljevanju in na, na Schengenu še posebej no vendar lepa. Se mi zdi dokaj nestrično, da so se stvari še bolj zapletli za mačarsko predsedstvo zaradi tega, kar se je odvijalo v Budimpešti. Ne bi sama sicer posegla v to, gospa Gönc je že vprašala potem, ampak verjetno se bomo morali pač eh, strinjati, da se ne strinjamo, ali je legitimno za europoslance. Jaz mislim, da ja, da smo imeli zelo živahno mnenje o medijskem zakonu in o ustavi in o tem, kako je bila ustava sprejete. Ampak eh, moram reči, da je bil čas sprejemanja teh zadev zelo ponesrečen. Če vas to sicer ni že odvrnilo od tega, da bi se mm, ukvarjali z zadevami PNZ, vas je pa to vsekakor na klečin odrinilo stran. Tako da vsekakor moram povedati, da nobenemu predsedstvu ne bi bilo enostavno. Vendar lepa se mi zdi torej, da smo dosegli napredek pri nekaterih eh, področjih, Eh, obvestilo o pravicah, skozi po vsi predelava na tem, tako tu mislim, da je dosežen napredek. Eh, govorim zdaj v svojem imenu, ne v njenem, ampak mislim, da se obrisje dogovora že kaže in mislim, da bomo to lahko kajk malo sklenili. Mm, sicer ne pod mačarskim predsednikom, čeprav ste vi upravili tisto najbolj težaško delo, konec koncev tudi za. Z zelo strokovnim sodelovanjem gospoda Zomke, ki ga poznamo iz njegovega prejšnjega življenja. Verjetno bodo naša mnenja drugačna, kar zadeva Frontex in, in, in migracij in tako naprej, ampak mislim, da smo tudi tu dosegli nek določen napredek. No in na zadnje, a ja ne, še ena stvar, predzadnja stvar. Škoda, da ni odločitve, kar zadeva Romunije in Bolgarije o no, njunem pristopu k Schengenu še pod vašim predsedstvom. Pripričan sem, da ste storili vse, kar je v vaši moči, kajti zdaj je nevarnost v tem, da se bo to na nek način zadržalo do novega šengenskega ocenjevanega mehanizma. Mislim, da je pomembno, da tega ne povezujemo z tem, ali Romunija in Bolgarija izpolnjujete pogoje, kar jih pod eh, obstoječimi kriteriji. Na zadnje, ne strinjam se z gospodom Pinterjem, da je bilo pametno dobiti dostop do Eurodaka za organe pregona. Ja, razprava bo dolga o tem, ampak gre za zelo, zelo težaven projekt, po mojem mnenju. Hvala. Hvala. Kot rečeno, ob 16.30 glasujemo, zato bi vas v tem trenutku vse spomnil, da pripravite elektronske kartice, če ne pošljite koga po njih zato da bomo lahko glasovali, potem ko bomo slišali še drug krok odgovorov obeh ministrov. Imate še eno vprašanje? A ne, vas nisem opazil, se opravičujem. Vi boste torej. Zadnji dobili besedo. Hvala. Prvi govornik je omenjal listino o temeljnih pravicah in njeno izvajanje. Govori o teh pravicah kot o neproblematičnih, doslednih, eh, celo dopolnilnih pravicah, ampak eh, to, kar pogrešam v tej splošni razpravi, je potencial za morebitni spor med eh, konkurenčnimi pravicami iz listine ali pravicami iz listine in pa konvencije sveta Evrope. Še posebej imamo v mislih svobodo izražanja, ki se zdi, da je izgubila na račun pravic, ki jih ne smemo kršiti. Ko gre za vere, se zdi, da so nekatere vere, vere bolj enake kot druge. V Združenem kraljestvu imamo razne eh, krščanske med, zdravstvene delavce, ki jih eh, potem disciplinirajo zato, ker so omenili svojo eh, vero. Drugih ver pa ne bi, vero izpovedi pa ne bi smeli na podoben način izpostavljati. Prav tako so bile težave z eh, prikazovanjem križa, druge veroizpovedi pa ne bi smeli kritizirati. V redu je, da pravice na ta način katalogiziramo in pripravljamo vse zname in eh, tu pa tam uporabljamo bolj naklonjen ali manj naklonjen jezik. Eh, težko pa je objektivno natančno opredeliti, kako naj mora biti interesni konflikt med enimi in drugimi pravicami urejamo. Svoboda izražanja, svoboda eh, združevanja, svoboda svobodne volitve, tudi eh, pravica do zaposlitve mislim, da mora biti pred eh, pravico do svobode, pred eh, užaljenostjo. Ampak jaz bi raje bil užaljen, dokler imam možnost odgovoriti, kot da bi omejil pravico hm, ljudi, s katerimi se pač ne strinjam. Mislim, da moramo zaupati javnosti, da zna, razlikovati med eh, razumnim in nerazumnim kritiziranjem. Hvala lepa, gospod Brons. Tako, zdaj pa pet minut vsakemu ministru za odgovor. Prvi gospod Navracic. Hvala lepa, predsednik. No, morda niti ne bom potreboval vseh petih minut. Ne, se samo odzovem na to, kar dela gospa Gönc, kar zadeva horizontalno direktivo o preprečevanju diskriminacije. Vemo, da je to zelo pomembno vprašanje, ampak še enkrat, kar zadeva samo eh, arhitekturo sveta, to ni v pristojnosti PNZ, ampak formacije sveta EPSCO. Tako da vam v bistvu ne morem niti povedati, kako daleč so pogajanja. Kar zadeva pa ustavo, in če se odzovem na to, kar je povprašala gospa Ladford. Ja, imeli smo razpravo o medijski zakonodaji. Ta je zdaj v veljavi približno šest mesecev na mačarskem in mislim, da na podlagi izkušenj prvih šestih mesecev strahovi, ki so se pojavili decembra in januarja v zvezi z mačarskim medijskim zakonom, se zdaj kažejo za neutemeljene, kajti svoboda tiska, svoboda izražanja je zagotovljena tako kot v preteklosti in vsi je, ti strahovi so bili neotemeljeni in ostajajo neotemeljeni in tudi še naprej bodo. Spraševali ste tudi po sami časovnici, po tem, kdaj smo se tega lotili. Tisti, ki se niso strinjali s premembo ustave, ja, za njih je čas e, tako ali tako nepomemben, ker jim je vedno to neprimerno. Tako da čas sprejemanja ustave ni tako pomembno vprašanje. Ključno vprašanje je, ali je ustava kot takšna dobra. in ali jo je bilo potrebno sprejeti, zdaj kdaj je drugo vprašanje. Seveda ustavo se lahko spreme, ko imamo politično večino, ko so bile politične okoliščine za to ugodne. Gospod Brons, ja, res je, obstajajo konflikti med temeljnimi pravice v naravni unije, seveda potrebujemo priložnost za to, da institucionaliziramo pravice. Seveda so države, ki imajo eh, močnejšo ali daljšo demokratično preteklost in kot rezultat tega se jim to ne zdi ne vem kako velik dosežek. Če pa pogledate države, v katerih smo v zadnjih 20 letih šele pridobili popolnoma svojo eh, neodvisnost in eh, se osvobodili totalitarnih režimov in tujih okupacijskih sil, No tu pa mislim, da dejstvo, da imamo zajamčen mehanizem zaščite temeljih prvica EU, to pa mislim, da je nekaj, kar bo funkcioniralo v prihodnosti in ne bo tudi povzročalo sporov med nacionalnimi sistemi. Tako da pa je minister Pinter, naj pa vas spomnim, da ostanete tiho, da bomo lahko poslušali odgovore predsedstva. Hvala.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 približno 5000 ljudi je bilo na Malti in nobenemu drugemu predsedstvu prej ni uspelo zmanjšati breme migracijskih pritiskov na Malto. Tokrat nam je prvič uspelo zmanjšati migracijske pritiske na Malto eh, za približno tisoč oseb. Tako da se mi je to zdelo to je kot kar pomemben dosežek. Gospa Vikstrom, mislim, da ne gre toliko za to, da smo v neki slepi ulici, ampak v pad poziciji, kar zadeva Dublin. Moram reči, da je stvar težavna, ravno zaradi migracijskih pritiskov. Prej sem omenil, da je to velika težava za Grčijo, eh, pa tudi za Francijo, tako da z vidika Dublina mislim, da bi bile potrebne vsebinske spremembe in o tem smo govorili že, pogosto krat. Omenjali ste tudi direktivo o azilnih postopkih, o tem, kakšno upanje imamo pri tem. Ja, kar nekaj vprašanj smo obravnavali, pri katerih ni bila sprejeta nobena odločitev. Imeli smo odločitev o statusu eh, stanega prebivališča, eh, o direktivi o kvalifikacijah. Če govorimo o Evropskem uradu, eh, podpornem uradu za azil, ta bo začel delovati 19. junija in tudi na to bi vas opozoril. In dejansko je bilo nekaj zadev, kjer se je 26 držav članec strinjalo in to mislim, da treba upoštevati. To torej pomeni, da obstaja jasen poziv za to, da je treba ukrepati. To je zelo pomembno za našo varnost. Ne le varnost mm, mm, nas, ampak. Uh, tudi naših otrok. Če pogledamo azilni svežen, upamo, da nam bo uspelo do leta 2012, nekaj vprašanj je še odprtih, zato bomo nadaljevali z delom. Zdaj smo še v letu 2011 in če bomo nadaljevali z enakim tempom tudi v naslednjih šestih mesecih, potem sem pripričan, da nam bo uspelo. Če odgovorim gospe Latford, ja, živimo v, v, v težkih časih, to je vsekakor res. In glede na težavne razmere je seveda težko ugotoviti, kje so, kje so meje možnega. Zadeva Romunijo in Bolgarijo, sklepi sveta so že objavljeni. Tako da se tu nikako ne bodo nalagali novi pogoj tem dvem državam. Toliko za enkrat, še enkrat hvala lepa za vso vašo podporo in sodelovanje tekom našega predsedstva. Hvala lepa. Hvala obima ministroma in eh, njenima ekipama za upravljeno delo tekom tega prvega poletja. Želimo jim seveda vse dobro še za preostali del in zaključek mačarskega predsedstva. Hvala. Pleasure.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 Tako, spoštovani kolegi. Prosim, če se lahko posedete. Glasovanje naj bi začeli ob 16.30 minut. številni poslanci imajo tudi druge naloge, tako da se potrudimo, da bomo pravočasno zaključili. Hello? This is, this is not a booking card, but it means just a mango. Again, again, colleagues, I remind you all the important. Torej še enkrat, kolegi, naj vas spomnim na to, kako pomembno je, da ste pripravljeni za elektronsko kartico za glasovanje. No one is having a problem with the electronic yes. card. Are you? Yes. Ima kdo problem? Ja. Poročevalka nima kartice, ampak sem poslala po njo, tako da. Dobro. To se da popraviti, vi ste nekaj storili v to smer, tako da se bo popravilo. V redu. Torej, kot razumemo, je stvar na poti, ja? Mrs. Hautala, is it coming? Gospa Hautala bo. Ja, mislim, da bo trajalo kar nekaj minut, tako da ne, ne potratimo toliko časa. Tako da bom glasovala z roko, z vašim dovoljenjem. Dobro, vas bomo torej šteli ročno. Torej začnimo. Pet glasovanj elektronskih bo. 12, 13, 14, 15 in 16. Najprej letno poročilo o dostopu javnosti do dokumentov. Poročevalka je kolegica Хаутала. Точка 13 о А не, то смо črpali. 14, torej. Politika EU za boj proti terorizmu. Glavni dosežki in izzivi za prihodnost. Sophie Interfeld. potem 15, celovit pristop k varstvu osebnih podatkov EU, poročevalec Axel Foss in 16, agencije za operativno upravljanje informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Tu je poročevalec gospod Carlos Coelho. Torej, če se strinjate, lahko kar začnemo točka 12, torej. Ja, gospod Diaz de Mera. Gracias, Hvala, gospod predsednik. Če sem prav razumel, ne bomo glasovali o poročilu gospe Intveld. Tako kot piše na dnevnem redu, ki ga imam pred sabo. No, točka 13 o sporazumu med EU in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov potnikih PNR za Avstralijo. No, ta sporazum se je črtalo z dnevnega reda, torej točke 13 ni več na dnevnem redu. Sofi Intervelt pa je tudi poročevalka za točko 14, vendar to je druga točka. Hvala za pojasnilo, gospod predsednik. Okay. So, na... Tako, začenjamo torej točka 12. Letno poročilo za stopo javnosti do dokumentov. Poročevalka gospa Hautala. Njen glas štejemo ročno, ker kartica še ni prejela. Torej začnimo. Amandma 18. V dveh delih. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo. Prav. Zato pa so elektronske kartice. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 25 proti, 21 za. Zavrnjeno. Drugi del za. Sprejeto. Amandma 19. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Amandma 20 za. Proti. Stržani. Sprejeto. 21 za. Proti. Zdržani. Preverimo. Preverjamo amandma 20. Ne. 21 se upravičujem, pravi predsedujoči. Glasujemo amandma 21. Konec glasovanja. 25 za, 22 proti, sprejeto. Pa vendar je bilo vredno preveriti. Kompromis 2. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis 3. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. amandma 28. Za. Proti. Vzdržanje sprejeto. 29. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Preverjamo 29. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 24 za, 22 proti. Sprejeto. 30 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 31 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 32 za. proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za. Proti. Vzdržani spredo. Ne, 35 je brezpredmeten, ker je bil spred kompromis 4. Oziroma predsedujoči pravi, da ne. 35 za. Proti. Vzdržani zavrneno. Kompromis 5 za. Proti. Zdržanje sprejeto. 41 za. Proti. Zdržanje sprejeto. 43 za. Proti. Zdržanje sprejeto. 45 za proti, vzdržani sprejeto, 46 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 51 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 52 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 53 za. Proti. Vzdržani zavrjeno. Preverimo. Preverjamo. 53. Konec glasovanja. zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 60 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, ženi zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 62, pustimo med majem poročevalca, za, proti, vzdržani. Sprejeto. Odstavek 26, ustni amandma poročevalke za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 65. Dve deli. Prvi del. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis 10 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 69 za proti vzdržani zavrneno. Dobro, preverjamo 69. Konec glasovanja. sprejeto, žal. Gremo naprej, kompromis 11. Za, proti, zdržani, sprejeto. Enajstdeset za, proti, zdržani, zavrnjeno. Dvajset umaknjen, triinsedemdeset za, proti, Zdržani, sprejeto. 74 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 78, ustni amandma Alde, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 82, po delih prvi del. Za. Proti. Preverimo. Preverimo prvi del amandmaja 82. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 za 21 proti sprejeta. Drugi del za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Amandma 83 za. Proti. Se opravičujem, sem izpustil enega. Odstavek 39. Odstavek 39, ustni amandma poročevalke. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Amandma 83 za. proti, zdržani sprejeto. Amandma 84 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani sprejeto, 86 za, proti, vzdržani sprejeto, 87 po delih, prvi del, za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto zdržani zavrnjeno. Uvodne navedbe. Amadma ena. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis ena. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Amandma pet. Po delih. Prvi del. Za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Drugi del. Za. Za proti vzdržani sprejeto. Amandma šest podelih, prvi del. Za. Proti vzdržani sprejeto. Drugi del. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. Amandma sedem. Za. Proti vzdržani sprejeto. Amandma osem. Za. Proti vzdržani sprejeto proti vzdržanju. Sprejeto. Amadma 9. Za. Proti. Vzdržanju. Sprejeto. 10. Za. Proti. Vzdržanju. Zavrnjeno. Amadma 11. Za. Proti. Vzdržanju. Sprejeto. 12. Za. Proti proti, vzdržani sprejeto, 13 za, proti, vzdržani sprejeto, vodna navedba HA, ustnje manjma poročevalca za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 14 za, proti, proti, vzdržanje sprejeto, 15 za, proti, vzdržanje sprejeto, 16 za, proti, vzdržanje sprejeto, 17 za, proti, vzdržanje sprejeto in obveščujeme, da smo vzdržanje po nesreči izpustili glasovanje o amantmaju 37, se opravičujem. Amantma 37, stran 3, pravijo, da smo izpustili glasovanje o tem amantmaju. Torej, amantma 37 za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa še glasovanje, končno glasovanje o besedilju z glasovanjem in spremembami za. A ne, ne, elektronsko, elektronsko, se upravičujem. Glasujemo elektronsko. O celotnem besedilu. Glasujte. Konec glasovanja. 47 eh, za, 2 proti, čestitke gospe Hautala. In tudi hvala za upravljeno delo. Now. Now. Proceed to the following vote. Nadaljujemo z glasovanjem. Izvolite, gospod Intvrd. Gospod predsednik. Imam pomisleke, kot poročevalka predlagam, da preložimo glasovanje o tem poročilu, kajti pogajamo se o kompromisih. Predvidevali smo, da bo S kompromisi poročilo zrelo za glasovanje, ampak ena od skupine je imela pripravljen sestanek tik pred sejo odbora. Njihovo mnenje je, da kompromisov kot so ne morejo sprejeti, glede na to, da je to zelo pomembna tema. Mislim, da bi bilo modro temu nameniti še nekaj več časa, zato da pripravimo svežen, ki ga bodo lahko sprejeli vsi mislim, da bi bilo ustrezno, če bi sprejeli predlog gospe Intfeld, ona je poročevalka. Če nihče temu ne nasprotuje, potem bomo sprejeli njen predlog. Gospod Busutil. Well, Samo da pojasnim, gospod predsednik. Ena od skupin meni, da ni bila deležna dovolj posvetovanj na to temo. Strinjamo se z večino kompromisov, žal pa obžalujemo, da je večina ostalih predlogov sprememb, od številnih, ki so bili predloženi k temu poročilu, bili spregledanih v teh pogajanjih za iskanje kompromisov. Sicer se strinjamo s preložitvijo, vendar upamo, da bo to vodilo k boljšemu sodelovanju med poročevalko in naše, našo skupino. Gospod Moraš, želite kaj dodati? Um, da, strinjamo se s preložitvijo glasovanja. Ali se strinjate, gospod Weber, gospod Kirkhope? Naša poročevalka iz Aldeja, zato se mi seveda strinjamo s tem. Gospod Kirchhoff, tudi sam se strinjam s tem, vendar lepo bi bilo, če bi nam to sporočili že vnaprej, glede na to, da nas o tem niste obvestili, bi sicer sam rekel, da moramo glasovati o tem, ampak glede na to, da se vsi strinjate, upam, da če sprememo to odločitev, da boste pripravili boljše kompromise. Zaenkrat smo bili zadovoljni s koordinacijo poročevalke, zato se strinjamo z njenim mnenjem in ker je poročevalka dejala, da je bolje, če glasovanje predložimo, potem se tudi mi strinjamo. Gospod Brgec, da, tudi mi se strinjamo. Gospa Sredicini, se salana. Uh, odločitev za preložitev je bila sprejeta, sprejemamo jo vendar. Kompromis je bil na mizi, pripravljeni smo bili glasovati o tem, ne vem, ali bo preložitev čemu koristila. Mi se ne veselimo pretirano novega razulečenega postopka. Odločitev je bila sprejeta, Mislim, da si vsi želimo več napredka za to, da bi zagotovili ustrezno količino posvetovanj med skupinami, zato da bomo glasovali kar najbolje pripravljeni. Gospa Infeld, čisto na kratko. Opravičujem se vsem kolegicam in kolegom, gospod Kirkhope. Sicer imate prav verjamete, da tega nisem predvidela, sama tega ne bi predlagala, če ne bi menila, da je to nujno potrebno na tej stopni. Žal je, da so se stvari tako odvile, vsi se pogajamo v najboljši veri, vsi domnevamo, da če obstaja kompromis, potem obstaja tudi soglasje o tem, da si želimo doseči dober rezultat, ampak vzeli si bomo več časa, gre za poročilo na lastno pobudo, ne gre za zakonodajo, če bomo dosegli kompromis, potem bo to podpora vseh skupin, potem bi to bilo dobro. Še nekaj rok sem videl, gospod Diaz de Mera, gospa Beseril, izvolite. Si, naturalmente. Da, seveda, rad bi nekaj dodal, gospod predsednik. Prva beseda, ki jo želim povedati, je to, da sprejmem odločitev svoje politične skupine. Seveda, sprejmem to odločitev torej, da bomo se strinjali z odlogom, vendar mislim, da ne bi bil pošten, če ne bi povedal to, kar bom sedaj povedal. In sicer, predstavil sem 38 amandmajev za to poročilo. Niti enkrat samkrat mi poročevalka ni kontaktirala, nikoli me ni poklicala, niti enkrat samkrat zato, da bi se pogovarjala o mojih 38 amandmajih. in jaz nimam poročevalca v senci, sam zaupam uh, gospe Agnes Hawkins, vendar, ko gre za moje madmaje, sem jaz tisti, v kateri se moram uh, odločati. Predstavil sem jih skupaj z gospodom Luisom de Grandesom, In bilo bi nama všeč, meni bi bilo všeč, če bi me kdaj kaj vprašali, zato da bi se morda srečali, da bi ugotovili, kje se strinjamo, glede če se ne strinjamo. Vendar do petih popovdne danes gospa Intervelt ni naredila nič, da bi stopila stik z mano. Torej bom spoštoval odločitev svoje skupine, vendar mislim, da je predstavitev tega glasovanja povsem neopravičena. Dobro. Slišali smo koordinatorje, ki so se tako odločili in koordinatori predstavljajo stališča skupin. Seveda pa vidim, da tudi drugi želijo besedo in preden damo priložnost eh, gospe poročevalki, da se uh, eh, odzove bomo dali eh, gospe Hankis in gospe uh, Jimenez Beseril. Hvala lepa. Najprej gospod Beseril. Uh, Popolnoma se strinjam s tem, kar pravi gospod Jaz Demera. Tudi sama sem predstavila 40 amadmajev, ki zadeva žrtve terorizma že veliko let se ukvarjam z žrtvami terorizma. Tudi sama sem bila žrtva terorizma in dobila sem le en kompromis, ki ni vključeval vseh amadmajev, ki sem jih sama predstavila. Nisem dobila nobenega drugega steka. Sama sem sodelovala pri številnih drugih uh, eh, zakonajnih predlogih, recimo ko smo obravnavali odredbo o zaščiti in smo se pogovarjali s številnimi ljudmi in mislim, da se tu lahko le strinjam s tem, kar sta povedala Diaz de Mera in eh, mislim, da, da lahko rečem to, da sem tudi sama proti temu, da se sedaj glasovanje prestavi. Gospa Hankis, želite spregovoriti sedaj kot poročevalka o senci za ALS? E Dovolite mi, prosim, da spregovorim o mađarščini. Problem v prejšnjih razpravah je bil, da sem uporabljala angliščino. Morda bom uspešneje povedala, kar želim povedati v, angli v mađarščini. Sem poročevalka v senci in mislim, da smo sprejeli ustrezen pristop na hodnikih. Sem se sestala z več kolegicami in kolegi. Naše stališče je bilo jasno. Morda sem si preveč prizadevala za to, da bi jasno izrazila štališče ELS. Kaj je glavni problem? Ne gre za politično prakso, ampak za načelna vprašanja. Tem se ne moremo odpovedati, če ne želimo iti proti svojim vrednotam. Morda bomo še naprej razpravljali o teh vprašanjih, ampak kar zadeva 19 ključnih glasovanj z vidika ELS, tukaj ne bomo odstopali. To lahko še podaljšamo, lahko preložimo glasovanje, vseeno pa želim jasno povedati, da kar zadeva ključna vprašanja, popuščali ne bomo ne bomo sprejeli slabega kompromisa. Glasovanje lahko sicer preložimo, vendar nasprotujem temu, da bi probleme pometli pod preprogo. Jasno želim povedati, kaj je problem. Mislim, da je čas, da končamo. Glasovati moramo, preložili bomo glasovanje, vse politične skupine se s tem strinjajo sedaj ni čas, da ponovno odpremo razpravo o vsebini. Več časa za razpravo si bomo zagotovili s predloženim glasovanjem, zato da lahko bolj poglobljeno razpravljamo vseeno, pa mislim, da je ustrezno, da preden nadaljujemo z glasovanjem, slišimo še sklepno izjavo poročevalke Sofije Intfeld. Hvala, mislim, da je to res žalostno nekaj želim razjasniti. Posvetovala sem se s španskimi poslanci, zapisala sem, pisala sem jim elektronsko pošto, to je v registru, zapisala sem tudi predloge, da vam sem jih zapisala, ne govorite, da nisem navezala stiko z vami. V tej, v parlamentu imamo sistem, poročevalce v senci, vsak poslanec lahko uloži predloge sprememb, ampak če poročevalec v senci ne opravi svojega dela, potem lahko kritizirate njega, ne mene. Res je, imamo sicer politično drugačna mnenja, ampak če skupina že vnaprej ve, da bistvo poročila ni sprejemljivo, potem ni razloga, da sedimo za mizo in govorimo o kompromisih. Predpostavljam, da če govorimo o kompromisih, pri, obstaja pripravljenost, da sklenemo določene kompromise. Če niste pripravljeni na kompromise, potem popuščanja ni. Večine ne bi imeli, ampak želela sem si, da bi vsi se strinjali s tem. Poskušala sem vključiti vse skupine, sedaj pa sem jaz tista, ki obtožujete, da ni vključila vseh. Mislim, da bi ta čas morali izkoristiti za to, da poskusimo doseči rezultat, ki bo ugoden za vse, če ne, bomo pač glasovali. Torej, sedaj ne bi odpirali razprave, smo slišali to, kar je povedala gospa Sofi Intervelt. V srvantisem jeziku beseda eh, posvetovati se pomeni to, da omogočimo, da prisluhnemo mnenju druge strani, Mene niso nikoli vprašali za mnenje. Nikoli niste vprašali za mnenje gospoda Te Grandesa. Zgolj obvestili so nas, da naše amadmaje lahko strnemo v tri kompromisne predloge, o katerih se z nikomer ni nihče pogovarjal. Torej, tri je kompromisi, ki so nam jih usilili, ne pa da bi se v njih pogajali in gospa Intuvelt ne more reči, da se je z mano pogovarjala. Nikoli se ni pogovarjala z mano o mojih 38 amadmajih. Tu ne gre za to, da se daj znova odpremo razpravo o postopku, ki je še odprt. Torej obstaja možnost, da pridemo do širšega soglasja s pomočjo odločitve, ki smo jo sprejeli, da bomo odložili glasovanje ravno zato, da bomo lahko imeli še posvetovanje in da bomo prišli do čim širšega uh, soglasja glede dosje. Tako da sedaj nadaljujmo, gremo naprej z glasovanjem. Mikrofon. Torej, glasovali bomo o, o poročilu poročevalca poslanca Aksla Fos, celovit pristop k varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji. O tem bomo glasovali sedaj. Glasovanje se začenja, zato predlagam, da kar začnemo. Kompromisni predlog spremembe 1. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto postopkovno vprašanje. Gospod Busetil. Zanima me, ali lahko glasujemo v svežnju o vseh kompromisih, gospod predsednik. Oh, there are more than that. Would you accept? Would you, would you, would you accept? Would you accept? Eh, Blok voting. Ali sprejmete predlog glasovanja v svežnju o večini kompromisnih predlogov sprememb, razen devet, štiriintrideset in šestintrideset. To zahtevajo zeleni in liberalci. Gospod Kirkhope in 20. Dobro, 20. Še kdo? 18 in 20. Dobro. Glasujemo o kompromisu predlogu sprememb v svežnju. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Vsi so bili sprejeti, razen tistih, o katerih bomo glasovali sedaj. Kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 4, 20 se upravičuje, predsednik 18 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 20, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 34 do je za, proti, vzdržani sprejeto in kompromis 36 do je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 48, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ena, kult, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe. Številni postanejo brezpredmetni, Predlog spremembe 53. 53. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Hitre. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. predlog spremembe. Kje smo? Samo trenutek. Predlog spremembe 56. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da moramo to preveriti elektronsko. Glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. 27 za 23 proti sprejeto. Kompromis 4. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 63 in 66. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 64, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. predlog so nam štiri, itre, dv, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 68, dv, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8. Kompromis 8. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Kult do za. Predlog spremembe 5. Kult do za. Proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 5. Juri. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 6. Juri. Glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Ne, se opravičuje predsednik. To je brezpredmetno. 6. Itre, drugi del. Kdo je za? 6. Itre, drugi del. 2 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 87 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 91, tu je za proti, vzdržani, zavrnjeno. 93, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7, itre, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 15. Imko za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto tri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 8. Kult. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je bilo zavrnjeno. Bomo preverili? Ne. Dobro, potem predlog spremembe 9. ITRE. Preverimo 8. Dobro. 8. Kult. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Še vedno glasujemo. Ste vsi glasovali? Eden od poslancev iz ELS je preveč. Nikoli vas ni dovolj. Maybe you are the one too many. Mogoče ste vi tista, ki je preveč. Odštiri bomo en glas. EPP. Koliko je torej rezultat? 22 za, 29 proti zavrnjeno. 9. ITRE. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 17, Imko za. Proti. Vzdržani, mislim, da je to zavrnjeno. Bomo preverili. Vse skupaj je zelo nejasno. Prosim vas, dvigujte roke, kajti drugače ne morem razbrati vaših glasov. Glasujemo o predlogu spremembe 17 imko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 proti 26 zavrnjeno. 113 za proti vzdržani zavrnjeno. 116 za proti vzdržani zavrnjeno. 117 za proti vzdržani sprejeto. 10, Juri, kdo za? Proti, vzdržani, sprejeto. 10, Itre, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 18, Inko, za, proti, vzdržani, sprejeto. 119, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 120, za proti vzdržani. Sprejeto 121 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti vzdržani, sprejeto. 11 itre za, proti vzdržani, zavrnjeno. predlog spremembe 19 in ko drugi stavek. Predlog spremembe in ko drugi stavek. Torej, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 12, kult, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 12, itre, kdo je za? Proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. 12 itre, glasujemo. Konec glasovanja. Štiriindvajset proti dvaindvajset, sprejeto. predlog spremembe 20 in ko preostalo besedilo. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 13. Kult za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21. Amandma 21. Imko za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 13, Juri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 13, glasovanje po delih, oziroma ne. Torej, kam gremo sedaj naprej, preskočimo na 22 in ko prvi del. 22 in ko to je stran 16. Mislim, da jih večina je brezpredmetnih. Da, to vse odpade do amandvaja 22 imko, prvi del. Za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti mislim, da je bilo zavrnjeno. Drugi del je bil zavrnjen. 1, 3, 6 za proti vzdržani zavrnjeno. 138 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 15 kalt za proti proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 15 juri za, proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 15 itre za, proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 23 imko za, proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 142 za, proti vzdržani zavrnjeno. Vzdržani je zavrnjeno. 1,46 za. Proti. Vzdržani preverimo. Amandma 1,46. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 proti 22 sprejeto. Amandma 147 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 151 za. Amandma 151 za. Starost, to je tvoj amandma, prosim, glasujte. Stole sprejeto. Sedaj amandma 152 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj kompromis 29 za proti vzdržani sprejeto. 155. Ne. Se upravičujem, pravi predsedujoči, prehitevan. Amadma 18. Juri, prvi stavek. Za. Proti vzdržani zavrnjeno sedaj pa 1,55 za proti vzdržanje zavrnjeno. Amandma 19, itre za proti vzdržanje sprejeto. 20, juri za proti vzdržanje zavrnjeno. Amandma 28, usni amandma za proti vzdržanje zavrnjeno. Proti vzdržani sprejeto. Amedma 21, itre, za. Enendvajset, itre, ne juri, itre, za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Amandma devetindvajset, imko, za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Amandma 22 itre, drugi stavek za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 30 imko za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 23 itre za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa. 33 imko za proti vzdržani zavrnjeno. 25 itre za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 26 juri za proti vzdržani mislim, da je zavrnjeno. Preverimo. Preverimo amandma 26 juri. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 20 proti 22, sprejeto. 26 itre za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 34 imko za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 27 itre za, proti, vzdržanje zavrnjeno.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 42 imko za proti vzdržanje zavrnjeno. Sedaj pa uvodne izjave in citati. Ali preverimo 42 imko? Glasujemo o 42 imko. Glasujemo. 35 za, 15 proti, sprejeto. Torej, tu je, tu je za vprašanje dvigovanja rok. Včasih je res težko reči. Gremo naprej na uh, citat in uvodne izjave. Amandma 3 za, proti, vzdržanje sprejeto. Amandma 8 za, 8 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Amandma 1 imko za, proti vzdržanje sprejeto. Amandma 12 za, proti vzdržanje sprejeto. Amandma 15 za, proti vzdržanje sprejeto.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 27 za, proti vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Bomo preverili? Ne, zavrnjeno je. Dvaintrideset. Amandma dvaintrideset za. Proti vzdržani sprejeto. Amandma 33 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 36 za, proti vzdržani sprejeto. 39 za, proti vzdržani sprejeto. Vzdržani zavrnjeno. Še edini, ki ostane, je amadma šest imko za proti vzdržani sprejeto. To je je bilo še za, oziroma imamo še en amadma, 44 za proti vzdržani sprejeto. Proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu z izglasovanimi spremembami. Za. Oziroma, elektronsko glasujemo. Glasujemo za. Da vidimo. 49 za, en glas proti, sprejeto in čestitamo gospodu Akslu Fosu. In skromno, prosim, gospodu Vosu, naj se to ne zgodi znova, ne še enkrat takole, da ne bomo imeli še enega takega glasovanja. In sedaj gremo naprej. Še moramo glasovati. Sedaj bomo glasovali o predlogu za spremembo uredbe o Agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. poročevalci gospod Karos Koeljo. Predstavil je ta dosije večkrat, če želi dobiti besedo še pred glasovanjem, seveda lahko izvolite. Hvala vsem poročevalcem v senci. Prišli smo do kompromisa do svetom in komisijo v prvem branju. Vse zahteve parlamenta glede izobraževanja, glede tega, da ne omogočimo interoperabilnosti glede tega, da ne dovolimo vzpostavitve drugih sistemov brez zakonnega postopka, glede komunikacijske infrastrukture, imenovanja člana upravnega odbora in glasovalnih pravic v Evodoku so bili upoštevani, tako da sem vesel, da lahko kolege prosim naj v bloku prosite, oziroma da v, v bloku glasujete za ta kompromis. Tako da lahko ta agencija začne čim hitreje obratovati. Hvala, gospod Koeljo. Gremo naprej, glasujemo. Začnimo. Prvič. Kompromisno besedilo. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Torej vsi ostali amandmaji so brezpredmetni. To je pa res. To je pa res dobro, to je nekakšna kompenzacija za prejšnjo glasovanje, ki smo ga imeli. Hvala, gospod Koeljo. Sedaj bomo glasovali o predlogu z izglasovanimi spremembami. Elektronsko glasujemo. glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 43 za, 3 proti. Čestitke gospod Koelju za vaše delo. Imamo še eno točko. To je poročilo komisije svetu o evalvaciji o hrambi podatkov. Slišali bomo predstavitev komisije. Oziroma, ne, moramo še glasovati. Se pravičujem, ali sem zgrešil točko za glasovanje? Res se pravičujem. Mislil sem, da smo prišli do konca. Skoraj. gledal sem svoj glasovalni seznam in nisem imel enega dela. No, sedaj napovedujem, da moramo še glasovati. In sicer. In sicer seznam potnih listin, ki imetniku omogoča prehod zunanjih meja in v katere se lahko upiše vizum ter vzpostavitev mehanizma za pripravo tega seznama poročevalka gospa Tanja Fajon. Imamo le eno glasovanje in sicer o konsolidiranem besedilu. Kdo je za? Glasujem elektronsko, ni treba. Torej, za, proti, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o, o predlogu. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Štirideset za, nihče ni proti. Soglasje, hvala gospa Tanja Fajon in se opravičujem, da sem bil tako utrujen, da nisem opazil, da sem zgrešil eno glasovanje. Hvala. okay okay i've been reported i've been reported for the last dobro za zadnjo točko danes popovdne to je ali prosim za pozornost prosim za pozornost zadnja točka na našem dnevnem redu je poročilo komisije glede ocenevalnega poročila o direktivi o hrambi podatkov. Slišali bomo predstavitev direktorja gospoda Pribeja, ki je direktor za to področje, vendar pride šele ob šestih. Tako da imamo še nekaj časa do takrat. Torej, predlagam, da imamo odmor, potem pa nadaljujemo z delom. Torej, čez 10 minut. Hvala. Dragi kolegi, hvala. Torej, hvala, dragi kolegi, za vašo ustrajnost, za vašo trdoživost in ustrajnost. Saj imamo še eno točko na dnevnem redu. In sicer poročilo komisije. Pozdravljam gospoda Pribeja, direktorja z Generalne direkcije za notranje zadeve pri Evropski komisiji. Prosimo ga naj predstavi poročilo, ocenjevalno poročilo o direktivi o hrambi podatkov. Dali bomo besedo gospodu Pribeju, na to pa bomo morda imeli še nekaj časa za vprašanja za gospoda Pribeja. Gospod Pribe, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Se že veselim vaših vprašanj v vašem odboru glede hrambe podatkov in hvala za priložnost, da lahko predstavimo ocenevalno poročilo o direktivi o hrambi podatkov. Kot veste, to poročilo je rezultat dolgih posvetovanj, pisnih prispevkov, študij primerov, analiz. Imeli smo številne uh, Eh, kontakte z državami, članicami in drugimi deležniki. No, to poročilo ni pravna analiza, nismo prišli do nekega sklepa, do tega, glede tega, ali je direktiva sorazmerna. To morate vi odločiti v skladu s členom 14. Torej gre za ocenevalno poročilo o tem, kako direktiva deluje v praksi in če jo moramo spremeniti. Komisarka Mamsmova je povedala, da komisija podpira hrambo podatkov, to je, ključen, to je ključno urodje za zagotavljanje preiskav na področju pravosodja. To pa ne pomeni, da komisija je stotstotno zadovoljna z obstoječim instrumentom. Zakaj potrebujemo evropski pristop glede hrambe podatkov? Menimo, da obstajajo tri razlogi za to prvič moramo zagotoviti, da so na voljo podatki za preiskave, brez skupnih EU pravil pa ni jamstvo, da bodo podatki dejansko na voljo strani ponudnikov storitev. Tiste države članice, ki niso prinesle te direktive, so imele težave glede izvajanja preiskav, saj nimajo zakonodaje, ki bi zahtevala hrambo podatkov in v teh državah so se podatki hranili prekratko. Izvajalci storitev prav tako želijo čim manj razhajan med različnimi državami članicami na notranjem trgu. To je drugi razlog. In tretji razlog, državljani imajo pravico do dosledno uh, in visoko raven zaščite njihovih osebnih podatkov. Kjerkoli že so v EU, prioriteta komisije je to, da zagotovimo, da eh, pravila glede hrane podatkov izpolnjujejo vse te tri cilje. Zakaj bi morali direktivo spremeniti? Večina držav članic je zadovoljna. Uh, s to direktivo, tako so se izrekli v času posvetovanja, se je mogoča veliko fleksibilnosti glede tega, kako naj se podatki hranijo in kako naj se njih, njih dosto, do njih dostopa. Vendar več držav članic je imelo težav, te, težave pri prenosu direktive zaradi skrbi glede poseganja v zasebnost in zaradi vprašanj. Uh, zaradi vprašanja eh, dostopa. Češka, Romunija in Nemčija niso prenesli te direktive, ker so to preprečile ostane sodišča. Dve drugi države članici, Bulgarija in Cipr, se prav tako niste odločili za prenos. Mađarska pa je zaenkrat ustavila postopek. Evropsko sodišče bo moralo presoditi o, o eh, veljavnosti te direktive, potem ko bo. O, eh, Irsko vrhovno sodišče zastavilo to vprašanje Evropskemu sodišču. Skratka, um, moramo razmišljati o vseh teh vidikih, želimo pa seveda izpostavi tudi, tudi to, da ta direktiva daje veliko manjerskega prostora državam članicam glede tega, kako želijo uh, določiti zakonodajo glede hrambe podatkov in kako, kako, kako lahko policija in drugi organi pregona dostopajo do podatkov. Moramo tudi upoštevati razvoj uh, pri uh, kriminalnem vedenju in pri razvoju informacijske tehnologije v zadnjih petih letih in kaj se bo dogajalo v prihodnjih petih, desetih letih. Določene države članice so si želele uh, evropsko zanodajo glede uh, pametnih telefonov, glede anonimnih SIM kartic, uh, glede spleta in tako naprej. Uh, v prihodnosti bomo imeli številne nove izzive za organe pregona. Moramo se vprašati, ali je okvir za hrambo podatkov še primeren za vse to? Komisija meni, da sprememba trenutnega okvira je potrebna. Začeli smo že več posvetovanj z deležniki, zato da bi se o tem bolj poglobljeno pogovorili. Prav tako smo imeli že prvo delavnico s civilno družbo 8. junija. Pogovarjali smo se o različnih možnostih, poleg tega smo se tudi pogovarjali s predstavniki uh, Eh, organov, organov pregona, predstavniki pravosodja, držav članic in tako naprej. Pogovarjali smo se tudi z operaterji. Kako bi lahko spremenili direktivo? Teoretično gledano je možno status quo, da bi pustili zadeve, kakršne so, vendar da bi komisija še eh, vedno torej, izvrševala nadzor in morda tudi eh, sprožila postopke kršitve. Več, več držav članici želi status quo, vendar komisija meni, da glede na skrbi, glede zasebnosti in varstva podatkov, morda status quo ni primerna rešitev. Druga opcija je to, da prekličemo direktivo v celoti in omogočimo državam članicam, da sprejmejo svojo zakonodajo, tako kot odloča člen 15 direktive o e-zasebnosti. Tretja opcija, in to je tista, ki nam je najljubša, je to, da najdemo način, kako bi imeli eh, boljše standarde sorazmernosti, da pa ne bi zmanjšali učinkovitosti tega instrumenta. Ne gre za harmonizacijo, ki ne bi bila sama sebi namen, temveč gre za to, kako bomo minimizirali vpliv na industrijo in kako bomo uh, minimalizirali vpliv na temeljne pravice. Zato se z deležniki pogovarjamo uh, o tem. Pogovarjamo se z vami, z državami članicami o prednostih in slabostih sprememb, sprememb področja uporabe, sprememb uh, trajanja hrambe podatkov in varovalk. No, seveda pa razmišljamo tudi o nadaljnih uh, alternativah hrambi podatkov. Naj vam na kratko predstavim še eno točko in sicer dokler se te spremembe ne bodo zgodile, moramo še naprej izvajati obstoječ okvir. Še naprej bomo sodelovali z državami članicami, zato da bomo zagotovili, da se direktiva pravilno prenaša. Slišali smo komentarje, da morda ta direktiva sploh ni potrebna, zato prosimo države članice naj nam v skladu z desetim členom predstavljajo dokaze o tem, kako so podatki dejansko koristili pri pregonu. Saj potrebujemo prave, prave podatke, prave dokaze o tem, kako so dejansko z shranjenimi podatki dosegli bolj učinkovit pregon. Želimo si torej konkretne rezultate, želimo pa tudi recimo vedeti, koliko podatkov operaterji hranijo na osnovi te direktive. In, Na osnovi vseh teh informacij bo komisija oblikovala svoj predlog. Preko poletja bomo oblikovali ceno učinkov na osnovi vseh podatkov. Ugotovili bomo potem videli, kakšen je najboljši pristop spremembe direktive. Poleg tega pa bomo začeli uh, študijo mnenje javnosti glede hrambe podatkov. Skušali bomo preučiti modele hrambe podatkov v EU in drugot. In še nekaj, tiste države članice, ki doslej še niso prenesle te direktive, naj povem, da bo komisija začela s postopkom uh, kršitve. Hvala. Oh, Gospod Pribe, sedaj pa je čas za razpravo. Gospa Intevelt, izvolite. Okay. I say maybe Mr. Alvaro would, as he was the previous rapporteur. Bi morda gospod Alvaro se najprej oglasil, ker je bil on prejšnji poročevalec. Ne? Dobro, na kratko. Imeli smo široko razpravo o tem prejšnji teden na našem seminarju. Številni so presenečeni, da kljub vsem kritika, tudi strani EDPS-ja, komisija še naprej ponavlja, kako pomembna in uporabna je ta direktiva, namesto da bi se odzvala na te kritike in bi dejansko nam dala neke dokaze o tem, da je ta direktiva potrebna. Če izbirate vse podatke o vsakem državljanu in če vsak mesec, vsak dom preiščete, bomo gotovo živeli v varnejši družbi, vendar to ni upravičeno in malce sem utrujena zaradi tega, ker se komisija ne odziva na našo kritiko. V zadnjih letih nisem slišala še enega dobrega razloga, ki bi me pripričal, da je ta direktiva dejansko potrebna. Nisem slišala niti, kako se komisija odziva na kritiki Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. On ni aktivist, njegov urad opravlja zelo uh, temeljite pravne analize direktiv, tako da bi rada slišala, kakšen je vaš odziv na to. Alvaro, izvolite. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm Hvala lepa, predsednik. Ja, dejstvo, da ima v komisiji in strateški mnenji s tem vzvezi verjetno ni nobena skrivnost, ampak mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi vendarle imeli strokovno razpravo če naj bi to direktivo že spremenjali. Nekaj vprašanj pa vendarle že imam, ki se bi mi izdela zanimiva. Določeno zaupanje do komisije imamo. In eh, od strani komisije in organov pregona je vedno govora o tem, zakaj je to potrebno. Me zanima, ali nam lahko komisija poda en čezmejni primer, razen primera Europola eh, za boj proti otroški pornografiji, eh, s katerim bi izpostavila, zakaj bi to dejansko bil potreben ukrep, kajti policijske statistike ne nakazujejo na to, vsaj zvezdna nemška statistika ne kaže, da bi z ali brez to vrstne hrambe podatkov prišli do drugačnih rezultatov, tako da prosim vsaj za en primer, ki bi pokazal, zakaj je to resnično potrebno. To je ena stvar. Drugo, imamo irsko tožbo pred uh, sodiščem prve stopnje, kar zadeva skladnost s temeljnimi pravicami. In zanima me, ali komisija lahko opravi neformalno posvetovanje s eh, sodiščem na prvi stopnji, kajti mislim, da bi bilo res eh, neugodno, če bi sodišče ugotovilo, da je celotna uredba analogno z romunskim ustavnim sodiščem, eh, torej neskladno z evropskimi temeljnimi pravicami. In po dolgem zakonodajnem delu bi potem pač prišlo do takšne posteljice. Prav tako raz, ne razumem najbolj logike komisije, da bo začela postopki zaradi kršitve, čeprav vedelo prišlo do spremembe. To je izredno pomej, povem za Nemčijo. ne glede na stališča Ministrstva za notranje zadeve in eh, pravosodje, veste, kako dolgo traja zakonodajni proces v državi članice, tako da, kar zadeva izvedbeni zakon, ga bo, ga verjetno ne bo zdaj sprejemal nemški Bundestag, čeprav vemo, da zdaj prihaja nova direktiva. Zdaj, mimo same birokracije me zanima, ali to res nujno, saj v teh eh, primerih verjetno nima smisla voditi takšen postopek. Potem, moram reči, da nisem slišal, ali komisija mm, vidi tudi možnost eh, hrambe podatkov in pa tako imenovani quick freeze, da bi tudi to vključili v revizijo. In še eno vprašanje za zaključek, ali bi komisija nasprotovala tej razpravi v plenumu, kajti mislim, da imamo v našem zboru nekoliko drugačen pogled na to, kot je 2005, tako da mislim, da bi bilo dobro imeti plenarno razpravo na to temo pred revizijo in morda bi tudi odbor to lahko predstavil v okviru uh, konference predsednikov. Pred tako me zanima in to bo zdaj res konec ali je komisija preučila tudi, kako je Grčija izvedla hrambo podatkov, namreč ti podatki se hranijo le v Grčiji. Ali je to skladno z direktivo ali ste še naprej mnenja, da gre za kršitev, še posebej z vidika svobodnega pretoka podatkov. Hvala lepa za vašo potrpežljivost. Dajke. Mr. Alvaro, I take note. Dobro, to si bom zabeležil, vendar predlagam, da mi pošljete elektronsko pošto, kjer boste zapisali formulacijo, ki ste jo pravkar predlagali, tako da lahko to prenesemo na sestanek eh, predsednika odborov. Sedaj pa gospod Fos, izvolite. Hvala lepa. Vprašanje je podobno temu, kar je dejal Aleksandr Alvaro, namreč ali je smiselno sploh sprožiti postopek proti Nemčiji ali katerikoli drugi državi, če pa je tako ali tako predvideno, da bomo sprejeli nekaj drugega. Naslednje vprašanje, ne vem, ali na to lahko zdaj tu odgovorite ali ne, ampak ali so ta tri ustavna slišča, o katerih eh, ste govorili, podobna, ko gre za njihovo sodbe, prav tako ali imamo že neke izkušnje, ki kaže na to, kako dolgo naj bi hranili to vrstne podatke. Kajti, če se slišimo, da je tri mesece že dovolj. da če v treh mesecih ni, ni bil začetni kazenski postopek, pa ga tudi potem nima smisla. Skratka, ali so kakšne izkušnje na tem področju, če tu imate, kaj bi to bilo dobro. Hvala. Mislim, Gospod Krkhop, izvolite. Hvala, predsednik. Dve področji bi izpostavil. Eno se navezuje na razmerje do ZDA in pa jezik, ki ga govorijo angliži in mi. Ker zadeva samo angliščino, mislim, da se še kar razumemo, ampak sprašujem se, ali je pomen zadev kot zaščita interesov posameznika, varnost podatkov, zaščita podatkov, vsa ta torej temeljna načela, o katerih tu govorimo, ali dejansko tu govorimo skupni jezik ali enako razumemo te termine, ker že mi smo sami imeli težave e, in pokazalo se je, da obstaja pomankanje razumevanja na obeh stranih Atlantike, kar zadeva ta vprašanja. Zanima me torej, ali obstaja zadostna uh, skladnost s tem v zvezi. Prav tako me zanima, kakšen je vaš odnos do zelja s tem v zvezi. Govorili smo tudi o tem, kako dolgo naj bi hranili podatke. To ni edini kriterij, ki bi mene zanimal. Mene zanima tudi eh, poleg eh, same dolžine časa, Eh, tudi podatki, konkretni podatki, ki se uporabljajo. Pomembno je, da so zajete ustrezne varovalke in pa seveda uporaba teh podatkov in dostop do teh podatkov. Te stvari so, po mojem mnenju, enako pomembne kot eh, samo trajanje hrambe. In zanima me, ali lahko podate svoj komentar k temu, ali menite, da predloge, ki jih trenutno imamo, so primerni za to, da zaščitimo državljane gospod eh, Albrecht. Hvala. Najprej ne povem, da tudi sam zelo pozorno spremljam to oceno stanja za področje hrambe podatkov. Imeli smo hiter zakonodajni postopek, to je verjetno bila ena od tistih napak, ki je bila storjena. Če pomislimo, koliko denarja je to stalo, predvsem na strani telekomunikacijskih podjetij, eh, internetnih eh, storitvenih ponudnikov, samo v Nemčiji mislim, da je to stalo kakih 300 milijonov evrov, ki jih je bilo potrebno vložiti v hrambo podatkov. Če pogledamo torej, koliko denarja je šlo v to, potem moram reči, da se mi zdi zelo, zelo čudno, da zdaj pri tej oceni dokaj jasno vidimo, da ti ukrepi niso ravni bili smiselni, tako kot je bilo mišljeno ob sprejetju, niso bili ravno velik prispevek učinkovitemu kazenskemu pregonu, prav tako mislim, da je popolnoma neenakomerno izvajanje v različnih državah članicah nekaj, kar zelo jasno kaže, da nimamo jasnih meril, kar zadeva sorazmernost in pa potrebnost tega ukrepa. Kar zadeva vprašanje samih, samega pravnega okvira, nekatera ustavna sodišča v članicah so zavrnila ta ukrep, bodi si sam izvedbeni zakon ali pa direktivo kot tako, ki so razglasili za neustavno. In tudi so se sklicevali na listino o temeljnih pravicah, na ustave držav članic in pa na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in eh, tudi sodno prakso. Sodišče za človekove pravice v Štrasburgu. Ta sodna praksa je poznana nam vsem, vse čas se na njo sklicujemo in mislim, da je prišel čas, da tudi komisija začne upoštevati to sodno prakso in da ukrepe, ki jih predlaga, tudi konec koncev prilagodi tej praksi. To je ena od nalog komisije. Pomembno je, da je celoten pravni okvir z tega področja dosleden, koherenten v Evropske unije, kajti državljane in državljanke Evrope in tudi eh, stranke telekomunikacijskih eh, podjetij eh, ne bo ravno zanimalo čakanje leta in leta, dokler Evropsko sodišče ne eh, odloči in da na ta način dobijo eh, neko pravno gotovost in da si tudi zagotovijo spoštovanje svojih pravic. To mislim, da ni spremljivo in zato je moje vprašanje, kdaj lahko računamo na predlog na revizije te direktive in takrat bomo vsekakor zelo aktivno pri tem sodelovali. Hvala, gospod Koraca Bild. Hvala predsednik. Presenečena sem, da komisija še vedno razmišlja o tem, da bi ohranili status quo. Obenem pravite, da bo se začeli z postopki zaradi kršitve, obenem pa razmišljajo o statusu quo. Nekatere države niso prenesle te direktive zaradi demokratičnega postopka v njihovih parlamentih in sporočila številnih držav Eh, od eh, ustavnih sodišč, parlamentov, javnega mnenja, kaže, da obstajajo resni pomisleki glede zasebnosti, glede varovanja podatkov, glede dejstva, da se zdi, da hramba podatkov ni dovolj eh, sorazmerna, da je to preveč posegajoče zasebnost v nekaterih državah. Je to do dve leti, nekatere hoče več, druge manj prav tako je kritika ta, da se to ne uporablja vedno za resno kaznjiva dejanja. Skratka, vse to daje sporočilo, čež da je nujno nekaj storiti. Mi pa bi želeli predlog strani komisije o tem, kako nameravate spremeniti obstoječo direktivo in na ta način tudi odgovoriti na vse te pomisleke, ki sem jih omenila in ki jih zelo dobro poznate. Sicer pa moram reči, da izgleda zelo nedosledno, da nadaljujete s formalnimi postopki zaradi kršitve. Po drugi strani pa moramo veriti, da potrebujemo nek odgovor na demokratične pomisleke ljudi v posameznih evropskih državah. Hvala lepa, gospa Ledford. Um, Hvala predsednik, ja, to je čista zmešnjava, kaj ne? moram reči, da me to ne preseneča, kajti to, kar se je zgodilo pred eh, šestimi leti, pomeni, da imamo zdaj situacijo, ki moram reči, da je res, eh, bi bil krasen primer za razne akademske seminarije. To ni zdaj nekaj, kar je podočila komisija, ampak dejstvo je, da to zagotavlja le majhno stopnjo gotovosti in predvidljivosti za tiste operaterje, ki poslujejo več v tej državi članici, prav tako krdeva gotovost posameznikov, da se njihovi podatki hranijo v eni ali več držav članic. Torej omejena pravna gotovost, tukaj prebiramo ocenjevalno poročilo komisije. Veliko manevrskega prostora je prepuščenega državam članicam, kar zadeva sprejemanje eh, izbirnih ukrepov v, okviri z, v kontekstu direktive za zagotavljanje zasebnosti eh, in to pomeni, da bodo postopki zaradi kršitve težko izvedljivi. Skratka, to mislim, da je šolski primer, kako se teh zadev ne lotevati, kako ne sprejemati evropske zakonodaje. V britanski folklori eh, imamo, gospod Krkšov bo to verjetno eh, potrdil, podoben primer in še zakon o nevarnih psih in vsi so se zavezali, da ne bodo nikoli ponovili iste napake, kajti to je bila neka instinktivna reakcija na problem, ki, ki ga imamo, problem velikih nevarnih psov. Vi ste bili minister, ojej. Ja, sem pozabila. Ja, mi je žal, da sem to omenila, no pa kljub temu, kljub temu boste priznali, da to vedno znova omenjamo kot eh, zakon, eh, ki, ki ni primer. In pripričana sem, da so, da so na vas pritiskali iz hierarhije v stranki. Skratka, ta direktiva o hrami podatkov, evropska različica tega zakona o nevarnih psih, zelo dobro se tega spomnim. In šlo je pač za rokohitrsko politično reakcijo takratne britanske vlade kot eh, reakcija na londonske bombne napade julija. To, so bilo, to je bilo zelo hitro, hitro sprejeto, premalo premišljeno je bilo to in v bistvu je šlo za. Nek hiter dogovor med eh, političnimi skupinami. Kako je pravna podlaga enotni trg lahko prestala glasovanje, kajti namen naj bi bil shramba podatkov za boj proti eh, resnim kaznjivim dejanjem, tu res, res ne vem ampak dobro. Poleg tega ta direktiva ne ureja dostopa do podatkov ali uporabe ali izmenjave podatkov, torej ni pravne gotovosti, ne za operatere, ne za državljane. Skratka, totalna zmeda. Komisija mm, ni tista, ki je bila kriva za to, je pa komisija tista v smeri, katere zdaj gledamo, da nas reši. Ne vem, kako vam bo to uspelo, Zanima me, kakšen bo rezultat irskega primera pred Evropskim sodiščem, ampak eh, enostavno lahko kdo, kot sem jaz, reče, da ja, nekaj treba narediti, ampak mislim, da se vsi strinjamo, vsaj glede tega, da nekaj ja, je treba storiti, da bomo prišli od tu, kjer smo, do tja, kjer bi morali biti. Konec koncev, zaradi vsaj naših telekomunikacijskih podjetij in eh, internetnih ponudnikov in tudi zaradi nas samih, ki smo njihovi kupci. Dobro. Zdaj pa vračamo komisiji, gospodu Pribeju, besedo v odgovor. Hvala lepa. Moram priznati, da se zelo bojim psov. In eh, ta zakon bi se mi zdel zelo slab, če je omejen zgolj na velike pse, kajti tudi mali me plašijo. Ampak. Eh, komisija bi se z veseljem eh, pomenila z vami o teh napakah, ki so bile storjene v eni državi članic, da bi se izognili napakam za revidirano direktivo o hrambi podatkov. Ja, razumem, da imamo samo še pet minut, tako da mm, se bom skušal v tem času odzvati na vse večino vaših pripomp. Ja, po dolgi pripravi tega poročila je komisija prišla do zaključka in eh, seveda se lahko s tem strinjate ali pač ne, da argumenti, čež da je to koristen inštrument, morda niso najbolj utemeljeni. Na neki konferenci sem eh, slišal, da je jezik v tem poročilu zelo diplomatski. Tako da smo razmislili o tem, kako stvari zapisati in to je namerno. In imamo v mislih ne pozabimo konec koncev, morda vam to je pri srcu ali ne, ampak v prvi razpravi, ki smo imeli na visoki ravni v svetu, smo dobili vtis, da bi v tem trenutku dobili oziroma da bi bila kvalificirana večina proti kakršni koli spremembi direktive. Tako da to moramo imeti v mislih, da države članice imajo različne mnenje s tem v zvedi. Mi smo bili mnenja, da je to poročilo upoštevalo vse vidike tega zelo težkega a, doseja in upoštevili smo ne le Evropskega nadzornika za varstvo podatkov mm, in tudi njegov govor, ki ga je imel decembra na omenjenem seminarju. No, z veseljem vam bom podal primere, ko vam podajam primere, me ustavljate, da jih navajam preveč. Nisem prepričan, ali pravimo, da naj bi ta inštrument bil koristen le v primeru čezmejnih primerov. Ne, morda bi morali harmonizirati takšen inštrument zgolj z vidika eh, zagotavljanja varstva podatkov, tudi če tak inštrument zadeva zgolj interne primere. Ampak moram preveriti, nimam eh, sedaj takole v glavi, kaj je zapisano v poročilu. Zdaj neformalno posvetovanje z nekim sodiščem predno odloča. Ne vem, kot nekdani sodnik vam moram povedati, da tega ne bi ravno priporočal. In se mi nobeno sodišče ne bi zdelo ravno najbolj resno, če bi sprejelo takšno prošnjo, tako da komisija tega nikako ne namerava storiti. Kar zadeva postopek zaradi kršitve, ja, razumem poanto. Če v takšnem poročilu zapišemo, da da je v veljavni zakonodaji treba nekaj spremeniti, potem je treba to dati v roke zakonodajalcev čim prej. Po drugi strani pa se še posebej tu ne želimo zopet izpostavljati kritiki, da smo nekaj storili na hitro, tako da da, potrebna bodo dodatna posvetovanja, kot že rečeno, opravili bomo ustrezno uh, oceno vplivov in kolikor stvari lahko pospešimo, bomo, ampak seveda bo to trajalo. Po drugi strani pa komisija ne meni, da se lahko preprosto privošči, da prekine postopke zaradi kršitve proti dvem trem državam članicam, ki tega še niso prenesle, kajti to bi bilo dokaj neprimerno do tistih držav, ki so uložili veliko političnih naporov v to, da so to direktivo prenesle pred eh, številnimi leti. Kot drugo, pa če pogledamo sedanje direktivo, če pogledamo zadnjo stran te ocene, kjer podamo kar konkreten pogled v to, kam stvari gredo, potem mislim, da tudi v okviru obstoječe direktive lahko zagotovimo takšen prenos v nacionalno zakonodajo, ki bo z dokaj visoko mero verjetnosti pomenil, da izvedbene zakonodaje ne bo potrebno spremeniti, potem ko bo direktiva spremenjena. Ja, lahko se zgodi, da morda bo, ampak ne moremo kar tako reči, da tiste države, ki še niso tega prenesli, lahko na to kar pozabijo. Kajti konec koncev, vsaj v primeru Nemčije, je ustavno sodišče izredno v sodbi sicer kot prvo ja kritiziralo, ne, da ne kritizira direktive in kot drugo, da vidi možnosti za to, da se prenese ta delfija v m, mm, interne ustavno-pravne e, standarde Nemčije. Nismo. opravili neke primerjave med eh, razsobami ustavnih sodišč, zato ker obstajajo razlike v ustavnih ureditvah, ampak eh, vse sodbe se vrtijo okrog sorazmernosti in eh, potrebnosti. Vsekakor smo upoštevali in bomo upoštevali sodbe ustavnih sodišč, kolikor so te sodbe relevantne za evropsko zakonodajo, kajti vsi elementi niso. Kar zdaj je pravno podlago, razumem vaše pomisleke, ampak to je tudi dino, kar je zaenkrat Evropsko sodišče razrešilo, tako da ne vem, kako bi se lahko drzne imeti drugačno mnenje, kar zadeva ustreznost člena 95 kot. Uh, pravna podlaga. Predsednik, kot razumem, se vam modi, tako da, aha, ja, kdaj bo komisija podala predlog? Ja, ne vem, ne znam vam povedati konkretno, kdaj, katerega datuma. Intenzivno delamo na tem, ampak eh, posvetovanja in eh, ocena vplivov bo sta trajala nekaj, nekaj mesecev, tako da vam konkretnega datuma ne moram dati. Hvala lepa, gospod Pribe, to bo tudi to. Uh, Zaenkrat mislim, da je ta predstavitev trenutnega stanja bila koristna in s tem tudi do jutri zaključujemo z delom. Jutri pa začnemo ob 9. uri. Hvala za sodelovanje, vidimo se jutri.